Euh, Predlagam, da začnemo s delom. Znaj pride predstavništvo španskega predsedstva in sicer čez kakšni deset minut. Uh, torej, včeraj je bil sestanek koordinatorjev. Najprej je govorila gospa Deverak, ki je predstavila sporazum, ki je bil sprejet v pogajanjih s svetom in predstavila je vse točke, glede katerih so se sporozumeli. Zdi se, da so vsi koordinatori predstavili oziroma sprejeli vse točke, ki je predstavila in to bomo slišali znova 2. septembra, ko smo dokončno o tem pogovorili. Mi, Eh, na plenarki bomo 11. septembra govorili, oziroma pardon, 2. septembra govorili o nesrečah v letalstvu. Pogovarjali smo se o imenovanjih za poročila. Prvo poročilo o Evropa, ki naj bo prva destinacija za turizem, to je vzela skupina EPP. Mnenje o rezultatih upravljanja komisije z 2009. To ne bo predmet mnenja, tako je bilo odločeno. Potem imamo poročilo komisije za politiko konkurenčnosti iz 2009 in odločeno je bilo, da skupina, ki ga bo oblikovala, je EPP. No, na koncu sta se EPP in zeleni dogovorila, da bodo zeleni govorili o, konkuren o politiko konkurenčnosti 2009 Torej, to poročilo so izmenjali za neko drugo poročilo o čistih in energetsko učinkovitih vozilih. Torej, to je bila izmenjava med zelenimi in EPP-jem. No. Potem je še poročilo o načrtu, akcijskem načrtu o GNSS satelitski navigaciji. Tu smo se osredotočili zlasti na vidike transporta. To poročilo bodo oblikovali socialisti in, dek, in, in demokrati. Poročilo o izvajanju kohezijske politike eh, programa 2007-2013, umestno poročilo, to bo prevzela GOE, tu gre za mnenje, skupina FD, UFD je sprejela poročila o urbani politiki. Potem sedmo poročilo o pobudi o mednanih sporazumih po Lizbonski pogodbi so bili prevzeti strani predsednika, saj ni skupine, ki bi izkazala interes za to poročilo. Predsednik je obvestil um, koordinatorje o poročilu o funkcionalnih zračnih blokih, FAPSih. Gospod Kadravi je povedal, da obstaja spor med Ukrajino in uh, Uh, Austrian Airlines, saj je prišlo do težav uh, glede slotov na letališču v Dnjepropetrovsku. Povedal je, da obstajajo, da potekajo pogajanja, vendar doslej še ni prišlo do nekih konkretnih izidov teh pogajanj. Poročilo gospoda Vandelena o izgubljenih uh, kontejnerjih bo nekaj, o čemer bo spregovoril v ustni obliki. Potem imamo ustno vprašanje glede poštnih storitev. To je predlog predsednika in to bo tudi pre, uh, vprašanje razprave, nekaj, o čemer se bo spregovorilo. Koordinatori so se s tem strinjali. Potem smo imeli omembo več dopisov, ki so, ki so jih omenjali recimo dopis ki ga je poslal naš predsednik, precej jasno in izraženo pismo, v katerem govorijo o železniškem sveženju, svežnju. In to pismo je namenjeno predsedniku komisije. In koordinatori so dejali, da ni sprejemljivo, da je prišlo do prestavitve uh, spremembe tega svežnja, zlasti v trenutnih okoliščin. Potem smo dobili dopis, gospe Drujon o revščini in prosili so naš odbor naj tudi obravnava to temo in gospa Duron bo 2. septembra predstavila, kaj želi pravzaprav s tem povedati in bo to predstavila torej odboru. Potem smo dobili uh, dopis. o predlogih za spremembe in kompromise. In zadločena poročilo imamo celo 50 amandmajev. In zdi se nam, da za takšne poročile potrebujemo še tri dodatne tedne, zato da dejansko se lahko pogovorimo o tem in pridemo nekih kompromisov, če imamo recimo več kot 50 amandmajev. No, sicer pa, če je manj amandmajo, lahko sprememo običajni način dela. Gospod Kramer je povedal, da je prišlo do težav glede železniških prog v Grči, ki so jih zaprli. Te proge pa so financirale evropska sredstva in glede tega bi si lahko zastavili kakšno vprašanje. In torej tudi to bomo izpostavili, zato ker si želimo več informacij glede tega, kaj se je v Grči zgodilo. Gospod Kadavi je prosil, če bi lahko razmislili o prihodnih obiskih v letu 2011. Morda bi lahko povečali število udeležencev. Da bi imeli torej več udeleženco, a manj obiskov, saj bi tako lažje izvedli obiske. Potem bomo govorili tudi o direktivi Eurovinjet, to je zdaj nekaj zelo aktualnega trenutno. Gospod Groš je predlagal, da bi obravnavali kohezijske sklade in strukturne sklade in kako se uporabljajo v investicije za prometne infrastrukture. Tu bi morda lahko sodelovali z odborom za regije. Sicer obstaja odločena razhajanja, saj smo v tem odboru že obravnavali določene amandmaje gospoda Groša, mm, ki kasneje niso bili sprejeti. Torej, to je zelo občutljivo vprašanje in morda je bilo res najbolje, da se uh, sestanemo z odborom za regije in se z njimi o tem skupaj pogovorimo. Ne vem, ali ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s tem. Michael, izvolite ne vem točno, ali je šlo za napako v prevodu, ne vem, ali je šlo za ustno vprašanje glede razmer. Eh, eh, torej, ne vem, ali je šlo za napako, da smo zaradi razmer v Grčiji poslali dopis, ne pa ustno vprašanje. V zapisniku je prav zapisano, ne vem ali je šlo za napako. Torej, gospod Simpson bo napisal dopis. Da, to sem rekel, da je napisal pismo odboru in morda bomo pos, po, se poprašali za dodatne informacije. Torej, to ni ustno vprašanje, to je dopis, ki zadeva konkretno državo in gre za dve železniški progi, ki sta zaprti. Še kakšno vprašanje, gospod Van Born? Uh, <clears throat> Hvala lepa. Pojasnilo. V eni zadnjih pripomb ste omenili možnost, da bi si ogledali možnost sofinanciranja transportnih projektov pri iz kohezijskih in strukturnih skladov. Lahko poveste več, kakšen je aktualen predlog, kajti sem tudi v odboru za regionalne zadeve in to je nekaj, kar me zelo zanima. Ne vem pa točno, kakšen je dejanski predlog. Dejal sem zelo previdno, da je bilo predlagano, upam, da bodo to sprejeli, da bodo to sprejeli člani odbora za regionalne zadeve, torej, da bi se skupaj sestali z odborom za promet, zato da bi razpravljali uh, posledice, torej to besedo previdno uporabljam, posledice rabe uh, kohezijskih in strukturnih skladov za uh, transportne povezave. sedaj vemo, da okoli 20 milijard evrov regionalnih skladov se uporablja za transportne mreže. In z njimi bi se radi pogovorili ali bi eh, lahko to obravnavali. Seveda mi ne želimo temu odboru odzeti svojih pristojnosti, temveč radi bi videli, kako bi morda lahko optimizirali uporabo teh sredstev. Vse je tisto, če se bojijo pri odboru za regionalne zadeve, da jim bomo prevzeli določene sredstva iz regionalnega sklada za uh, prometne povezave. Ne gre za to, gre za to, kako lahko optimiziramo delo Evrope na tem področju. To sem želel povedati na zelo previden način. Ja, še enkrat, predsedujoči. Slišal sem, da govorite o odboru regij in ne odboru za regionalne zadeve. Torej, o čem govorite? Govorimo o odboru za odbor regij, odbor za regionalne zadeve. Ne govorimo o odboru regij y a t il d'autres questions euh, au cas où je. Nima še kdo kakšno vprašanje? Če morda nisem bil dovolj jasen? No, če nima nadaljnji, če nimamo nadaljnjih vprašanj, potem bomo počakali predstavniki španskega predsedstva, ki se nam bodo kmalo pridružili in nam bodo predstavili uh, rezultate uh, predsedovanje španskega predsedstva svetu za promet. Popovdne pa se nam bo pridružilo belgijsko predsedstvo, eh, sekretar za promet in minister za turizem. No, žal še ni kave, torej ne moremo spiti kave medtem, ko čakamo predstavnike španskega predsedstva.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 Gospe in gospodje, včasno mi, da lahko sprememo gospoda Blankota, Blanka, ki je ministr za promet v Španiji. To je ministr države, ki je svetovni prvak. Gospod ministr. Gospod minister, sedaj ste zaključili svoje predsedovanje, šestmesečno vprašanje predsedovanje. Hvala, da ste danes z nami, da nam boste predstavili svoje delo in da boste odgovorili na vprašanje poslancev. Beseda je vaša, izvolite. Eh, Hvala, gospod predsednik. Hvala za čestitke najboljši ekipi na svetu. Veseli me, da sem danes znova z vami, znova z vami, da vam predstavim izid glavnih eh, dejavnosti, ki so potekale tekom španskega predsedovanja svetu za promet Evropske unije. Kot sem dejal že prvič, ko sem prišel sem, januarja, si je španska vlada zadala ambiciozen program prioritetnih nalog in le Rezultate le tega smo vam predstavili že ob koncu marca, ko sem prišel v vaš odbor. Gospe in gospodje, mislim, da smo lahko s pomočjo in sodelovanja eh, komisije in odbora tega parlamenta lahko dosegli večino ciljev, ki smo si jih zadali. Določene cilje smo vsega, lahko tudi okrepili in sicer na osnovi izjemnih dogodkov, katerim smo bili priča v zadnjih mesecih. Kot veste, si tu govorimo o krizi brez primere, s katero smo se soočili v evropskem zračnem prostoru, ko je izbruhnil islandski vulkan aprila takrat smo se res osredotočili na to in to je bil eh, glavna tema našega dela v drugem delu na, polletja. Takrat se prvi zgodilo, da smo zaprli evropski zaščitni prostor po drugi svetovni vojni. Špansko predsedstvo je v sodelovanju s komisijo in državami članicami se je takoj odzvalo in aktiviralo vse ukrepe, ki jih predvideva Eurocontrol pri tem pa smo vedno upoštevali kot glavni predpogoj varstvo potnikov. Imeli smo dva izredna sveta za promet 19. aprila. Ta je potekala po videokonferenci, saj drugače ni šlo. In 4. maja, kjer smo se lahko znova koordinirano odzvali na krizo, ki se je zgodila. Ko smo rešili to situacijo, smo se zavedli, da je treba eh, razmisliti o odzivu, ki smo ga imeli na evropski ravni, ko je prišlo do krize. In postavili smo svete, ki so bili sprejeti 24. junija na svetu ministrov. In tu smo zajeli različne ukrepe za boljše obvladovanje podobnih kriz v prihodnosti. Tu smo predlagali to, da potrebujemo novo metodologijo, znanstveno metodologijo za oceno tvegan, če bi znova prišlo do podobne situacije. Potem potrebno je zagotoviti maksimalne pravice potnikov in upoštevati obstoječo zakonodajo in upoštevaje to, kar se je zgodilo v tej krizi. Poleg tega smo izpostavili pomembnost razvoja evropskega načrta mobilnosti v podobni krizi. Izpostavili smo pomembnost tega, da moramo praviti enotno evropsko nebo in moramo vzpostaviti enoto za koordinacijo krize, imenovati nek, nekega upravitelja evropske mreže in sicer še pred koncem 2010 in da moramo dati tudi nove pristojnosti Evropske, Evropske agencije za letalsko varnost. Gospe in gospodje, kot veste, je izvajanje enotnega evropskega neba nekaj, kar je bilo eno glavnih ciljev našega predsedstva. 26. februarja smo v okviru konference, ki jo je, eh, ki so jo sklicala Špansko predsedstvo in komisija, se je sprejela eh, Madridska deklaracija in tu smo si zadali načrt za spodbujanje dokončne izvedbe skupnega evropskega neba. To pa bomo še bolj pospešili in sicer kot posledica tega, kar se je zgodilo, ko je izbruhnil vulkan. S tem se bo zmanjšalo iz 60 na 9 število centrov za zračni nadzor v evropskem zračnem prostoru. In sicer zato, ker bomo uporabljali se, eh, tehnologijo SESAR in s tem se bodo tudi zmanjšale pristojbine za lete in sicer eh, se bo s tem tudi zmanjšal za 10 odstotkov okoljski vpliv in izpovečala se bo varnost. Skupno evropsko nebo bo zmanjšalo stroške za 5500 milijonov evrov za letalske družbe, kar bo zagotovo izboljšalo njihovo konkurenčnost in učinkovitost. V prejšnjem polletju sem večkrat dejal, da ima Evropa skupni trg, ima skupno valuto, nima pa še enotnega zasnega prostora. Sedaj smo dosegli precejšen napredek in smo bolj kot kdajkoli blizu temu cilju. Gospe in gospodje, lahko rečemo, da smo eno veliko krizo spremenili v veliko priložnost in s tem dali dodaten zagon skupnemu evropskemu nebu. Večkrat sem že dejal, da potrebujemo evropsko transportno omrežje. To je dan današnji še bolj pomembno kot katerkoli prej med našimi prednostmi nalogami je bila izpostavljena potreba potem, da imamo uh, trdno mrežo, ki je dobro povezana in ki vsebuje različne transportne povezave Evropi. V Saragozi smo predstavili uh, sedanjost in prihodnost Evropske transportne mreže glavni cili, ki so uh, zajeti v dokumentu, ki ga je sprejela komisija 4. maja, so popolnoma skladni s tem, kar želi španska vlada, verjamem pa tudi, da s tem, kar si želijo druge države članice. Tu izpostavljam pomembnost intermodalnosti, okoljske vzdržnosti, interoperabilnosti in optimizacije stroškov. Mislim, da smo s tem vzpostavili osnove za to, da ko bomo sprejeli metodologijo, dosegli sporazume med državami članicami, lahko uh, oblikujemo koridorje in vsi, ki bodo v prihodnosti osnovna mreža za evropski, evropsko transportno mrežo. za Španijo je pomembno, da vključimo eh, tudi, tudi sredozemski koridor, ki je strateškega pomena za intermodalnost prometa in ki je ključni, ključni element osnovne mreže poleg tradicionalnih verov za financiranje smo izpostavili tudi vprašanje o tem, da bi morali premisliti o tem, da bi imeli nove sklade oziroma da bi morali okrepiti obstoječe sklade. Poleg tega bi bilo primerno, da bi ocenili trajnost verov, ki se uporabijo v uh, transportne mreže. In le teh ne bi smeli upoštevati uh, kot del uh, ja, uh, javno proračunskega primankljaja. Prim Poleg tega smo tudi dosegli pomemben napredek pri liberalizaciji storitev in mednarodnega sodelovanja. Dosegli smo podpis druge faze sporazuma eh, med EU in ZDA. Do tega podpisa, podpisa je prišlo 24. junija na svetu v Luksemburgu. Tekom tega semestra smo imeli tri od osmih krogov, ki so uh, potrebni za, za, za pogajanje, ki potekajo že več let. In moram reči, da smo tu res uh, uh, lahko računali na pomoč komisije in parlamenta. Poleg tega pa je tu sodeloval tudi ameriški ministr za, za promet, gospod Lahod. Ta sporazum bo omogočal lažje potovanje med ZDA in EU. Imeli bomo tudi nove poti, več um, ponudbe. Poleg tega pa se bodo s tem tudi odprla nova delovna mesta na obeh stranih Atlantika. 18. junija smo sprejeli memorandum na področju inovacij in razvoja, ki smo ga podpisali z zvezdno agencijo za zračni promet ZDA in dogovorili smo se, da bo naš program CESAR kompatibilen z njihovim programom NextGen. Poleg tega smo v Rio de Janeiro 24. maja podpisali skupno izjavo med Brazilijo in EU, V tem sporazumu smo izpostavili namen obeh strani, da bi imeli horizontalni sporazum o letalskih storitvah in o operativni varnosti. Ehm, no, ta sporazum bo sprejet verjetno jutri na vrhu EU Brazilija. gospe in gospodje. Poleg tega smo dosegli tudi sporazum um, v prvem branju o uredbi v, pre, za pre, varnost in preprečevanje nesreč v civilnem letalstvu. Septembra bo, bo, bo o tem glasovanje na plenarki, na plenarnem zasedanju. No, potem smo tudi dosegli precejšen napredek glede uh, obligacije, da ko pride do njene sreče, mora jo letalski družbi sporočiti seznam potnikov v najdlje dveh urah. Poleg tega smo, je komisija predstavila poročilo o varnosti skenerjih na letališčih, predstavila je njihov uh, vpliv na zdravje in osnovne pravice, pa tudi gospodarske posledice. Na svetu za promet smo 24. junija preučili predloge komisije in si želeli, da morajo kakršnekoli ukrepi vedno jamčiti varnost in zmanjšati težave potnikov. Še ena naših prioritet je bila tudi to, da bi dosegli trajnostni mestni promet. To smo ravnali na sestanku v Koruniji. Ministri so upoštevali načrt urbane mobilnosti in 24. junija smo sprejeli svete o potrebi po usklajevanju um, delovanja javnih, uh, javnega prevoza na vseh nivojih, zato da bi dosegli trajnostni uh, javni transport. Naše prioritete je bila tudi vprašanje pravic potnikov špansko predsedstvo je spodbujalo delo na uredbi o pravicah potnikov v avtobusnem prometu. In upam, da bomo kljub težavam, na katere smo naleteli, eh, k malo dosegli sporazum s parlamentom. Špansko predsedstvo je tudi doseglo precejšen napredek, uh, v pogajanji glede uredbe o pravicah potnikov v ladijskem prometu. In to uredbo smo sprejeli na dru v drugem branju in parlament je sprejel to uredbo 6. julija. Potem še nekaj dosjejev, ki smo jih sprejeli oziroma obravnavali v teku našega predsedstva. Predsedstvo je naredilo vse, kar je potrebno za sprejetje uredbe o konkurenčnem tovornem prometu. Dosegli smo sporazum med svetom in parlamentom in sedaj bo tekom belgijskega predsedstva prišlo do sprejetja usklajenega besedila. Kar zadeva vprašanje varnosti in učinkovitosti v pomorskem prometu, smo dosegli sporozum v prvem branju glede direktive parlamenta in sveta o formalnostih, ki so potrebne za ladje, ko pridejo pristanišče. No, ta, ta, to, to, to, to direktivo smo sprejeli 6. julija v, parla, v parlamentu. Potem smo tudi dosegli sporazum o direktivi o opremi v transportu. Poleg tega bi vam rad povedal, kaj prišlo, do kakšnega napredka je prišlo na področju inovacij. Kar zadeva program Galileo, smo dosegli sporazum o sodelovanju z Norveško. Poleg tega smo dali eh, mandat komisiji naj začne pogajanja s Švico in poleg tega bo tudi prišlo do umestnega pregleda tega programa. Dosegli smo sporazum v prvem branju za spremembo parlamenta 1321 skozi 2004 o strukturah upravljanja programov za radio navigacijo, satelitsko navigacijo. Poleg tega smo tudi obravnavali eh, inteligentne transportne sisteme. Tu smo dosegli zgodni sporazum v drugem branju, ki so ga sprejeli na plenarnem zasedanju 6. julija. Zaključil bi svojo predstavitev in bi rad izpostavil, kako dobro smo sodelovali z Evropsko komisijo in z podpredsednikom gospodom Kalasom in sploh z službami komisije. To sodelovanje je bilo uh, zelo dobro. Prav tako pa smo zelo dobro sodelovali z vašim odborom in zlasti s predsednikom gospodom Simpsonom, ki danes ni z nami. Vse naše dejavnosti so v okviru prednostnih nalog Avstrija predsedstvo in prepričan sem, da bo naše delo nadaljevalo belgijsko predsedstvo in mađarsko predsedstvo in želim jim čim več uspeha pri njihovem delu. Njihov uspeh bo uspeh za vso unijo. Gospe in gospodje, imeli smo ambiciozen program in obravnali smo zelo pomembne teme za izboljšanje evropskega prometa. In zato mislim, da smo dosegli pomembne izide ki pomenijo pomemben napredek, zato da bomo prišli do bolj integriranega, bolj trajnostnega razvoja prometa, ki bo v službi evropskih državljanov. Hvala. Euh, Hvala, gospod minister, za to predstavitev, to izčrpno predstavitev ki kaže, da je vaše predsedstvo bilo zelo dobro upravljeno. Sedaj bom dal besedo koordinatorjem skupin za to, da lahko zastavi vprašanje ali predstavi komentarje. Hvala. Dobrodošli z nami, gospod minister. Mislim, da ste z nami tretjič hvala za vaše dobro sodelovanje s parlamentom, kar vam je gotovo prid. No, uh, vemo, da je gospod minister ta vikend spremljal uh, nogomet, ne vem, ali je to uh, kritika ali pohvala, no, kakorkoli že bom, bom prijazen, saj se med sabo šampioni ne smemo jeziti in kregati. Gospod minister, vaše delo je bilo učinkovito, španska ekipa na stalnem predstavništvu je odlična ekipa, zraven vas sedi gospod Sragasa, ki se mu lahko le zahvalim. in to je treba priznati. To je tudi pomembno za našo državo. Seveda, moj čas je eh, omejen, kljub temu, da govorim prvim, vendar naj povem naslednje. Govorili ste o vulkanu, o vulkanskem izbruhu, ki je dejansko zaznamoval to poletje. No, seveda, eh, ne želimo zmanjševati pomembnosti te krize, ki se je zgodila. No, in tu se je izkazalo, da je cesar nak, da, je, da Evropska unija ni sposobna se odzvati na tako krizo in da je treba iz tega nekaj se naučiti. No, Mislim pa, da se je komisija dobro odzvala, eh, da smo se iz tega nečesa naučili, vendar dejstvo je, da je Evropska unija je bila zaradi tega paralizirana in seveda v tistih trenutkih so bile sprejete prave rešitve, vendar obstaja nek občutek popolne nemoči. In zdi se, da moramo imeti več Evrope. Vsaka država lahko spreme neke svoje odločitve, vendar moramo imeti neke evropske rešitve za takšne situacije. Vulkan je nekaj, glede česar lahko rečemo, da je bila eh, nesreča, grozna nesreča, ki nas je naučila skupaj spremati rešitve. pod vašim eh, predsedstvom je prišlo do sporazuma, ki je zelo pomemben za nas, torej sporazum z ZDA. In druga faza skupnega neba z EU-ZDA, to je zelo pomemben eh, sporazum. Vsi poznate gospodu, gospoda Kaljeho, ki je bil res pomemben pri oblikovanju tega sporazuma in tu bi se mu rad zahvalil. Ta sporazum je pomemben ne le za Španijo, tudi za celotno EU. Potem transportna mreža. Imeli smo sestanek v Saragozi, tudi sam sem bil tam, številni smo bili tam in takrat smo imeli priložnost za premislek, o naših zmogljivostih, o naših pomankljivostih. Takrat nismo mogli sprejeti odločitev. Ko ste prišli prvič, sem, sem dejal, da ne moremo teh te, te šestih mesecih sprejeti odločitev, saj ni dovolj časa, vendar pa imamo dovolj časa za to, da oblikujemo kriterije. Kriterije, ki jih lahko uporabimo za kasnejše sprejemanje odločitev. Ravno včeraj smo se pogovarjali o tem, kakšne težave imamo s proračunom in države članice imajo finančno situacijo, kakršno imamo in seveda vsi se zavedamo, da bo prišlo do bolečih eh, varčevalnih ukrepov in tega se treba zavedati. Najprej smo imeli več denarja, potem se je ta številka vedno zmanjševala. Videli bomo, kaj se bo zgodilo morda se moramo tu, na našem odboru, po, pogovoriti o tem in videti, kdo bi bil, kdo bi imel, katera država bi imela dovolj politične volje, da bi prispevala sredstva za projekt evropskih prometnih mrež. Da vidimo, kdo je pripravljen sodelovati in kdo ne. Ali imamo lahko nove projekte, recimo ta mediteranski koridor, ki ga omenjate moramo videti, katere države so pripravljene finančno sodelovati pri tem in koliko lahko prispeva EU. Potem še pomorski promet. Bom hiter, vem, da nimate dovolj časa. No, vaši kolegi iz vaše stranke vas bodo hvalili, španski kolege, tako da to meni ni treba. glede pomorskega prometa smo dosegli pomembne sporazume, torej ko gre za direktivo o formalnostih, ki jih morajo spolniti ladje, ki pridejo v pristanišče. To je zelo pomembno vprašanje in to nam bo pomagalo pri poenostavitvi uh, birokratskih uh, opravil za ladje. To je gotovo politično pomembno. Uh, Eh, sprejetje. S tem bomo olajšali pomorski promet in ga tudi spodbudili in s tem eh, razbremenili uh, cestni promet. No, še nekaj o železniškem prometu. Tu imamo veliko dobro, dobre volje strani vseh. 24. junija je komisija tožila 13 držav, tudi Španijo, ker nismo dobro uh, prenesli oziroma nismo prenesli uh, določb iz železniškega svežnja. In tu je res treba imeti na voljo poleg dobre volje tudi finančna sredstva. Seveda predsedstvo ne more vedno zaključiti vseh nalog, ki si jih je zadala treba je predati štafeto, določene stvari niso zaključene in to mora nadaljevati belgijsko predsedstvo. Na veliko desijajih se je delalo, ni pa seveda bil vedno dosežen konsens. Večkrat sem bil kritičen do vašega dela, vendar mislim, da smo vseeno, da je bilo doseženo dovolj. No, seveda, vseh ciljev niste dosegli, vendar to je nemogoče. Vendar vsekakor je špansko predsedstvo pustilo svojo sled uh, tekom svojega predsedstva. Glede pomorskega mm, prometa lahko povem, da smo dejansko dosegli veliko na tem zapletenem področju. Torej, to, to je bilo gotovo dobro. Gospod minister, najlepša hvala in upam, da bomo nadaljevali po tej isti poti. Tako, da, upam, da bomo nadaljevali tudi sicer tako, kot smo bili uspešni na svetovnem prvenstvu. Hvala. Merci, hvala, gospod Pascal. Gospod Katavi, izvolite. Well, hvala lepa, gospod minister. Rad bi se vam zahvalil za besede in za to, kar ste storili v času španskega predsedovanja. Rad bi se vam zahvalil za dobro sodelovanje, vse je dobro potekalo in v bistvu smo zadovoljni španskim predsedstvom. Upozorili ste na posebno ozadje krize tudi v prometnem sektorju in pa še prav posebno izbruh vulkana, ki je jasno pokazal, da potrebujemo evropsko prometno politiko. Drugače ne gre. Imeti moramo skupno evropsko prometno politiko, naše politike morajo biti bolj integrirane in bolj okrepljeno moramo sodelovati, bolj kot v preteklosti. Izbruh vulkana je pokazal veliko zadev, ki jih je v prihodnje potrebno še bolj podrobno obravnavati. Naprimer, omenili ste skupni evropski zračni prostor, na tem smo že delali, kriza pa je vodila do tega, da sedaj to temo obravnavamo po hitrem postopku. Pomembno je tudi, da se držimo ustreznih rokov. Sedaj imamo za to spodbudo. Opozorili ste tudi na to, kako pomembne so pravice potnikov. To je za nas ključnega pomena tudi v sedanji zakonodaji in pri izvajanju sedanje zakonodaje bilo kar nekaj pomankljivosti, še prav posebno v zračnem prometu. Zato je morala komisija podati predloge za izboljšave. Pokazalo se je, da je železniško omrežje, kot ga imamo danes, nekaj, kar morda ni nujno alternativa drugim oblikam prometa še prav posebno, ko gre za izjemne okoliščine. In zato je potrebno tudi v povezavi z železniškim prometom sprejeti nadaljne odločitve, da bomo izboljšali med operabilnost. In tukaj potrebujemo nove investicije. Kar nekaj točk ste v svojem uvodu že omenili, veliko stvari je bilo izvedenih, veliko odločitev je bilo sprejetih. V času španskega predsedstva ne bom šel v podrobnosti vendar pa nekaj stvari bi rad omenil. Naprimer, upozorili ste na tehnologijo inteligentne prometne sisteme ITS. Končno bomo to lahko zaključili. Na tem bomo trdo delali in to pomeni, da bi zelo hitro te nove tehnologije lahko tudi uvedli in sicer na bolj globalen, obsežen način. To bo imelo vpliv na obdobje potovanja in seveda tudi na varnost potrebno pa je za prihodnost sprejeti tudi prave odločitve. Tako podjetja kot industrija lahko s tem veliko pridobijo. Potem pa še tema varnost v zračnem prometu. Pomembno je, da ste upozorili na to temo. Veliko je težavnih okoliščin, ki jih je potrebno upoštevati, naprimer, če pride do nesreče. Takrat se je potrebno hitro odzvati. In tukaj lahko spregovorimo tudi o notranjem trgu. Poročilo Sterksa, da bi zmanjšali birokracijo in zmanjšali formalnosti za naše ladje, to je zelo pomembno. In potem še uredba o tovornem železniškem omrežju tudi na ta način bomo imeli možnost delovanja bolj enotno in bomo lahko izkoriščali možnost uporabe vse na enem mestu. Samo tako bomo lahko železniški promet spodbujali v primerjavi z drugimi oblikami prometa. Umenili ste tudi pravice potnikov v zračnem prometu, še dve temi pa sta tudi pomembni. In sicer kolegica Ajara Senden je delovala na področju pravic potnikov v ladijskem prometu. To je zelo pomemben dogovor, zelo dober in zadovoljni smo, da vam je uspelo najti rešitev. Nismo pa tako zadovoljni, da ni bilo dovolj napredka na drugem področju. In sicer gre za pravice potnikov v avtobusnem prometu v naslednjih mesecih, mislim, da moramo to zadevo obravnavati še bolj podrobno in mislim, da bomo tudi našli pravo rešitev. In za konec še TNT čez Evropska omrežja in investicije. Strinjam se s tem, kar je pravkar dejal kolega Gnades Pascal. Govoril je o sestanku v Saragosi, ki je bil odličen, odlična organizacija, zelo veliko priložnosti smo imeli za vse udeležene strani razpravljati o zadevah, tako industrija, parlament in svet, so lahko povedali svoje mnenje in imeli smo zelo zanimivo izmenjavo mnen o različnih temah. Seveda pa obstajajo tudi razlike v mnenjih, kar se tiče ambicioznosti, ki jo potrebujemo, da bi ten T resnično hitreje razvijali. Mislim, da moramo počakati še na zaključke konec leta, vendar pa strinjamo se, biti moramo ustvarjani, ko gre za finančna sredstva. Kajti samo na tak način, če bomo našli sredstva, bomo lahko izvedli tudi projekte. Denarja ni veliko, Zato moramo razmisliti o tem, kako bi našli finančna sredstva za potrebne investicije. Potrebujemo celovit evropski prometni sistem. Aha, še nekaj sem pozabil. Dogovor EU-ZDA. Kot poročevalec sem ta postopek v preteklosti zelo pozorno spremljal. V prvi fazi mislim, da smo tudi dosegli napredek. Evropski parlament pa mora še izraziti svoje mnenje o tem besedilu. To ni idealen dogovor, obstajajo še nekatere neskladnosti. Naprimer, če si pogledamo, kaj lahko počnejo letalske družbe, ameriške letalske družbe v Evropi in kaj naše v ZDA. Tukaj še obstaja nekaj neenakosti, to moramo odstraniti. Ampak dobro, približali smo se. Imamo nove strukture, ki vodijo do tega, da se bomo z našimi ameriškimi partnerji redno pogovarjali in izmenjavali informacije, ne samo o zračnem prometu, gre tudi za socialne vidike trajnostnega razvoja. In to so različni vidiki, ki bi naj vodili do tega, da bomo še boljši partneri in bomo imeli še boljši prometni trg. To je vse. Rad bi se vam še enkrat zahvalil za dobro sodelovanje. Kot sem že dejal, veliko je bilo postorjenega in vložili ste veliko energije v špansko predsedstvo in to je vodilo do uspeha. Seveda nismo mogli razrešiti vseh problemov. Belgijsko predsedstvo ima še veliko dela pred sabo, vendar pa to je jasno. V šestih mesecih pač ni mogoče perfekcionirati celotnega evropskega prometnega sistema. Hvala lepa. Hvala, gospod El Kadravi. Gospa Bilbao, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod ministr, za vaše delo v tem polletju. Mi smo bili z vami zelo zahtevni, zlasti glede tistih področji, ki smo sodelovali z vami in vidim, da smo lahko številne stvari rešili in tako dosegli dober rezultat. Res je, da je bilo to zapleteno predsedovanje. Prišlo je do gospodarske krize, prišlo je do tega, da se je spremenila podoba Španije v evropskem prostoru, poleg tega se je zgodil tudi vulkanski izbruh in strinjam se, da kriza mora biti priložnost za to, da vidimo, kaj lahko storimo v prihodnosti. In mislim, da ste to dobro povedali. Bi pa vas vprašala poleg sporazumov, ki jih je prišlo v zvezi z vulkanom, z enotnim nebom, je prišlo tudi do številnih uh, oškodovancev zaradi krize. In zanima me, ali vemo, kaj se je konkretno zgodilo s tisoči in s tisoči potniki, ki so bili oškodovani zaradi vulkanskega izbruha. Napove, napovedovali smo uh, državne pomoči za letalske družbe in tako naprej in zanima me, ali nam lahko poveste, kaj se je zgodilo, kako ste reševali eh, to situacijo, ali so dejansko dobile pomoč in kako so letalske družbe uporabile te odškodnine tudi zato, da bi poplačale potnike. Komisar je dejal, da bo prišlo do državnih pomoči za letalske družbe, sedaj pa me zanima, ali imamo kakšne konkretne podatke v zvezi s tem. In zanima me, ali vemo, ali so, oziroma kako so letalske družbe izplačale odškodnino potnikom. ko gre za sestanek v Saragozi, kjer je prišlo do zagona železniške koridorje. Mislim, da je to zelo pozitivno. Sicer takrat nisem bila na tem sestanku, vendar zdi se, da smo dobili jasno spodbudo k temu, da moramo zaključiti ta projekt. Zanima me zlasti koridor 3. V enem od sporozumov piše, da se bomo prizadevali to, da se koridor zaključi v roku. In zanima me, ali bo ta sporazum iz Saragose dejansko upoštevan, ali se bodo dejansko upoštevali roki, ki so tu predvideni. Kolikor mi je znano, je bilo rečeno, da se bo proračun zmanjšal in verjetno bo potem prišlo do zamud pri izvedbi projekta. In zanima me, če je to res, zanima me, kaj se je zgodilo z roki, glede katerih smo se dogovorili v Saragozi, oziroma kako so se spremenili, če so se. No, v poročilu Berenesko je bil opazen napredek vendar razprava je pokazala, da imamo na področju evropskih institucij še nalogo to, da dejansko določimo evropske projekte. Mislim, da je to najpomembneje, da imamo evropske projekte. To izhaja že iz prejšnje zakonodaje in lahko ugotovimo, da ni vsem jasno, da moramo določiti projekte, ki imajo evropsko dimenzijo. Poročilo Marinesko je primer tega. Imeli smo določene eh, trenutke, ko je prišlo do krize glede tega dosje, saj niso bili vsi eh, jasne predstave o tem, kaj to pomeni. Govorim o komisiji, govorim o svetu, pa tudi o parlamentu. Niso vsi vedeli, zakaj gre, niso vsi vedeli, da moramo staviti na evropske projekte in mislim, da to ni vsem čisto jasno. Na splošno naj vam rečem, tudi če prihajam iz Baskovske uh, nacionalistične stranke, da je pol leta premalo, da to ni dovolj časa. špansko predsedstvo. V španskem predsedstvu bi eh, rada rekla, da moramo eh, črtati ta predsedstva šestmesečna in moramo razmišljati na evropski ravni. Potrebujemo predsedstva, ki bodo dejansko vodila evropske projekte in da bomo dejansko dosegli napredek glede stvari, ki si jih vsi želimo. In še naprej bom ustrajala pri tem in moram povedati, da se ne strinjam s tem, da imamo šestmesečna predsedstva. Mislim, da potrebujemo več eh, stabilnosti, potrebujemo več vodstva, potrebujemo več jasnosti glede evropskih projektov. Se izjave, tu se mi zdijo primerne, ki ste jih omenjali. In naj povem, da ko je, ko je prišlo do krize glede vulkana, še pet dni nismo vedeli, kaj bodo evropske institucije naredile. No, kasneje smo prišli do določenih deklaracij, ki se mi zdijo primerne in moramo nad tem nadaljevati. Mislim, da smo dosegli napredek glede pravic potnikov na splošno. Uh, čeprav imamo še vedno odprto vprašanje glede potnikov v avtobusnem prometu. In naj povem še, da moramo napredovati pri evropskih projektih. Poleg tega sem eh, pogrešila, da bi kaj več povedali o telesnih skenerjih na letališčih. Ne se jeziti vendar moram povedati, da sem sama za te skenerje. In sicer zato, ker sem se naveličala tega, da se mi vsi dotikajo na letališčih. Saj je to že nekaj, kar ni omejeno, ne moremo povedati nekomu, dokot se nas lahko dotikajo in dokot ne in morda bi bili skenerji primerna rešitev za to. In zanima me, kaj menite ali. Boste v sodelovanju s prihodnim predsedstvom to nadaljevali, torej temo telesnih skenerjev. No, za konec bi se rada zahvalila in upam za vaše razumevanje glede tistih stvari, eh, ki eh, sem jih izpostavila. Torej, rada bi, da mi odgovorite na vprašanja, ki sem jih zastavila, saj to gotovo zima tudi drugi člani odbora. Hvala, gospa Bilbao. Gospod Kramer. No, prosim, da se držimo časa. Sicer bo naš eh, ministr za promet ostal brez svoje prometne povezave. Tako da prosim, da bodite, eh, bodite časovno kratki. Imamo še osem govornikov. Prosim, res bodite kratki in jedrnati. Najprej torej enaka pravica za vse. Če drugi govorijo le, moramo mi biti kratki, to ne gre. No kakorkoli že, hvala lepa za sodelovanje in za uvodne besede. Večkrat smo se sestali, veliko reči ste navedli, kratek bom. Nekaj stvari pa bom bolj obsežno omenil. Pri vulkanu se mi je zdelo prav, da je varnost potnikov bila prednostna naloga. Vse drugo je bilo drugotnega pomena. Predstavljamo si, da bi prišlo do nesreče zaradi vulkanskega pepela, potem bi govorili čisto drugače o Evropi. Ne bi šlo za financiranje, ne bi šlo za druge zadeve. Zato je dobro povedati, da ste varnost potnikov imeli na prvem mestu. Pravica potnikov v pomorskem prometu. To nam je uspelo, v avtobusnem prometu nam to ni uspelo, to ni dobro. Večkrat sem opozarjal, da v ZDA po vietnamski vojni vsak avtobus lahko spreme tudi invalidne osebe na invalidskem vozičku. Če nam to ne uspe v mirnem času v Evropi, je to blamaža in zauzemati se moramo za to, da nam bo to uspelo. Ne gre za MSP-je, gre za velika avtobusna podjetja, ki so dajala, da si tega ne želijo. Želijo privrčevati na račun invalidnih oseb. To ne gre. 30 odstotkov potnikov v javnem prevozu prometu je invalidnih oseb. To niso samo na invalidskih vozičkih, to so starejši ljudje, ljudje z otroškimi vozički in te moramo podpirati. Ne smemo jih izpustiti. Izjava v Madridu. Evropski zračni prostor. Dejali ste, da je bil, bila to ekološka in finančna prednost. Vse podpiram, vendar pa, ko pravite 5 milijard evrov privrčevanih, s tem, da bomo imeli skupni zračni prostor, potem moramo premisliti tudi o tem, koliko privilegijev bomo črtali. Zračni promet v Evropi zaradi oprostitve davka na kerozin in davka na dodano vrednost bo dobil 30 milijard evrov na račun davkoplačevalcev vsako leto. Morda bo sedaj tega denarja še več 35 milijard. Torej, tako bomo ogrozili podnebje. Vsi smo v finančni stiski, vsi so govorili o tem, da imamo premalo denarja, 30 milijard za zračni promet vsako leto, to pa imamo, to je noro, to se mora spremeniti. Saragosa. Sprejeli smo skupne cilje, te smo podprli, splošni cilji so bili, da se osredotočamo na oska grla, na čezmejni promet, tako da se bo Evropa združila. To je res in prav vendar pa kakšne so posledice. Imamo 30 prednostnih evropskih projektov, komisija in parlament želita 20 milijard, svet je to znižal na 8, niti enega projekta nismo črtali, tudi načrtovanja nismo zmanjšali, sedaj imamo pri tovornih koridorjih na mesto 6-9 projektov, pa jih še teh 6 nismo izpolnili. Pa vse to so pobožne želje, ne moremo kar tako razširjati projekte. Sedaj si želimo vedno več sredstev, ničesar pa ne spreminjamo. Potrebujemo najprej novo politiko, novo politiko mobilnosti, potem pa bomo videli, koliko denarja za to potrebujemo. Naj navedem primer o Saragosi in tudi tukaj ste to dejali. Ne vem pa, ali je svet to podprl, upam, da ne. Da so stroški za infrastrukturo nekaj, kar moramo izpustiti pri stroških glede primankljaja to je nevarno, to ni prav. Potem se nihče več ne bo trudil, vsak finančni minister ve, kako lahko kombiniram, da lahko potem, če pač ima denar in vložil infrastrukturne projekte, potem pa bodo stroški naraščali. In tega si ne moremo privoščiti. Pri čezevropskih omrežjih imamo štiri glavne projekte. Med njimi tudi most Mesina in nekatere druge. V naslednjih 20 letih bomo realizirali 30-40 odstotkov. To ni važno prometno-politično. Vendar pa, ali nam bo uspelo dokončati te projekte, o to dvomim. Zato se moramo osredotočati na to, da bi sredstvi, ki jih imamo, kar se da hitro dosegli učinkovitost. To je pravi cilj in to je tudi eh, duhi Saragose, da bi uresničili, udejanili projekte. Ne smemo pa žonglirati s finančnimi sredstvi. Tega prosim res ne potrebujemo novo politiko. Poriti mobilnost v mestih. Tudi tukaj so finančna sredstva pomembna. V mestih je 70 odstotkov vseh emisij povzročenih zaradi prometa. V Nemčiji pa je 90 odstotkov vseh poti z avtom krajših od 6 km, to pravi Zvezdno ministrstvo za promet. Da, moramo se osredotočiti na javni promet, tudi na nosilce prometa brez motorja. Vesel sem bil zaradi tega, vendar pa naš predlog spremembe je bil poročilo grož zavrnjen, ko smo dejali, da si želimo 15 odstotkov peš hoje in kolesarstva in uh, potem smo imeli še določene deleže za železniški in cestni promet. Sedaj pa 60 odstotkov sredstva namenjamo cestnemu prometu, 20 železniškemu in ni cela 9 kolesarstvom. To pomeni, da če ne bomo spremenili finančnih sredstev, in na prometu smo dajali najmanj 40 odstotkov že zeležniški promet, potem ne bomo imeli dobrega, dobre mobilnosti v mestih, o financah. Se odločamo v Evropi in svet blokiran. In rad bi vedel, ali se Španija zazema tudi za to, da bi imeli minimum za železniško promet, maksimum za cestni promet in da bi imeli omenjeno tudi kolesarstvo. In še na kratko prav je, da komisija poda postopke o kršitvah proti državam, tu mora to svet podpreti, vendar pa Nabaroza je očitno pritisnil svet in sedaj moramo čakati na te postopke. To je katastrofa. 2003. leta bi naj že ta svežen začeli izvajati v državah članicah. 2008. se je komisija odločila, da bo kaj storila, sedaj pa spet nastajajo zamude. Komisija in svet se morata držati zakonov in tako bo EU pravni organ, organ, ki spoštuje zakonodajo, ali pa bo spet prihajalo do zamud. Tega ne moremo razumeti. Želimo si izvajanja evropskega prava, kajti tako pričakujemo več mobilnosti v Evropi in boljše razmere za podnebje. Hvala, gospod Kramer. Sedaj pa gospa Foster, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedoči. Najprej bi vam rada čestitela za velik dosežek Španije. Sem navijačica Anglija, seveda. Mislim, da smo imeli čudovito tekmo v nedeljo. Seveda, Najbliže, ko smo prišli v finalu, je bil sodnik. Mislim, da ne bo šel na počitnice na nizozemsko. No, torej, res vam čestitam. Eden mojih najboljših prijateljev je nizozemec, kakorkoli že. Sedaj bolj resno. Rada bi se zahvalila ministru, kot je dejal že dobri kolega iz ELS. Dobro ga je bilo videti več kot enkrat, tem mandatu, dvakrat, trikrat v našem odboru in mislim, da je špansko predsedstvo trdo delalo, da bi dosegli napredek pri veliko vprašanjih, ki jih obravnavamo že kar nekaj let. Naj se dotaknem nekaj točk v zračnem prometu. Prva točka. Špansko predsedstvo je govorilo o dosjeju o preiskavah. To je bilo zelo občutljivo in mislim, da so odigrali zelo pomembno vlogo. In septembra na drugem plenarnem zasedanju bomo o tem govorili. Upam, da bomo dosegli dogovor v prvi obravnavi. Mislim, da je to pravi zelo dobro delo, da so na občutljivem področju dosegli razumen kompromis. Prav tako preiskave o letalskih nesrečah vsi v državah članicah se zdijo s tem zadovoljni. Kar se telesnih skenerjev tiče, res je, da je komisija podala obsežen dosje, pripravila obsežen dosje, tega pozdravljamo in osebno bi za razliko od španske kolegice iz Alde, sem nekdo, ki je iz letalske industrije in eh, nekoliko oklevam pri uporabi telesnih skenerjev. Mislim, da je to dobro urodje, nekaj vprašanj pa še ostaja. Ne glede na to, pa bi rada, rada več pritiska na države članice, da izkoriščajo tehnologijo, ki ne vključuje radiacije. In kjer tudi nimamo celotne torej osebe na zaslonu, celotnega pregleda. To je zelo kontroverzno, ker imamo obvezojočo uporabo v Združenem kraljestvu rada bi več povdarka in pripričana sem, da španska vlada to počne. Upam, da vsi. O več čezmejnih informacijah, veliko več protioboščevalnih podatkov in želimo si tudi boljšega profiliranja potnikov, da se bomo soočili s temi strašnimi razmerami, ki nas zadevajo vse. Daniel Kalafa je verjetno bolj znan tukaj kot v Španiji, tega ne vem, ker pa živimo v Združenem kraljestvu, vendar pa verjetno je imel zelo težka pogajanja. 8-9 let se je to vleklo in to je velik korak. Naprej to pozdravljamo. Rada pa bi opozorila na to, da bi si želela več napredka pri odgovornosti in zunanjih investicijah in tudi pri Fly America upam, da bomo v naslednjem krogu v EU bolj previdni, da bomo kapitulirali. Pač, če nekaj daš, nekaj tudi dobiš. Kompromisi so pomembni. In v Ameriki morajo to tudi razumeti. Zaključujem zadnjo točko. Gre za Cezar. Velika škoda je, da smo potrebovali vulkanski pepel da smo spodbudili se za to je zelo kompleksna zadeva, to vemo. Vendar pa to se premika, veliko let je trajalo in je zelo zapleteno vprašanje. Gre za področje skupnega evropskega neba in špansko predsedstvo je pritiskalo, da bi dosegli napredek na tem področju. Vem, da je tudi zračni sektor sodeloval in si želel to doseči. In sedaj še za zaključek, glede vulkanskega pepela. Kolegi so govorili o ravnanju s potniki. Z nekaterimi so dobro ravnali, z nekaterimi slabo. Vendar pa nihče si ni mislil, da bomo za šest dni zaprli zračni prostor. Po 11. septembru, takrat smo to imeli, seveda med eh, Združenim kraljestvom in Ameriko. Kakorkoli že, to je bilo opozorilo in to bomo pregledali. Sedaj pa še točka glede industrije. Letalske prevoznike in letališča je to stalo predvsej, približno 2 milijardi evrov in komisija je pripravila zelo dobro poročilo o tem. določena vrsta finančne pomoči države, v državah članicah je omogočena, vendar pa tudi države članice imajo težave zaradi krize in tudi španska vlada nima prav veliko dodatnih sredstev. Torej, nekateri potniki so imeli težave, nekateri so dobili nadomestila, zdi pa se, da so nekateri manjši prevozniki, ne govorimo o večjih, bili hudo prizadeti. Torej, rada bi vedela, kako bo izgledala pot naprej. Nasplošno ste imeli zelo dobro ekipo. Mislim, da smo vsi podprli odprtost in veliko možnosti za razprave. Z vami želimo vse najboljše v prihodnje. Hvala lepa. Hvala, gospa Foster. Imamo še pet govornikov. No, vseeno bi bilo dobro, da imamo dovolj časa, da nam minister še odgovori na vaše vprašanje. Tako da vas prosim, ne več kot dve minuti, prosim. No, mislim, da bi lahko bili res mal, malce krajši. Gospod Groš, izvolite. No, eh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sam se vam zahvaljujem za vaše delo. To je dobra bilanca za Evropo, dobra bilanca na veliko področjih za državljana ne bi ponavljal tega, kar je delal že moj kolega iz ELS na področju pomorskega prometa, zračnega prometa, še prav posebno, kar se orkanskega papira tiče, so bile odločitve prave. Da, seveda, ni bilo vse izvedeno uspešno to, vedo tudi nogometna moštva, torej vaše ne, ampak to še, lahko še zgodi. Nekaj pa je tudi jasno pri nekaterih zadevah smo preveč pozitivni, optimistični. Žal mi je, da pri pravicah potnikov nismo dosegli dogovora, da so nekatere države članice to predvsej blokirale, kar se avtobusnega prometa tiče. To so področja, kjer, državlja, kjer si državljani želijo več Evrope in so zelo pozorni na to. Pri dogovoru ZDA e nisem tako optimističen. SWIFT je pokazal, da smo v Evropi napeli mišice in potem so ZDA ugotovili, da gre za dvostranski sporozumi, ne samo za enostranski. Kajti, pošteno rečeno, pri pomembnih točkah je bila izrečena volja, da bi dosegli napredek, vendar pa konkretnih dejanj ni bilo. In zato bi tukaj lahko bili bolj odločni. Zanimivo z vaše strani pri finančnih vprašanjih, ste imeli predstavnike, ki so vaše ideje dobro predstavili. In mislim, da je bilo vse skupaj izvedeno na zelo stabilen način. In to je parlament podprl, vendar pa to ne sme ostati samo pri besedah. V parlamentu smo mnenja, torej, da bi morali postoriti določene stvari, vendar pa nimamo denarja. In španska vlada bo morala odigrati pomembno vlogo pri financiranju TNT. Želimo si imeti zelo jasnega, pozitivnega mostu z regionalnimi sredstvi, da bi ne odzeli kohezijskih sredstev, da bi jih uporabljali boljše. In Španija je zelo pomemben partner in lahko nam pomagate, da bi po Saragosi to sedaj tudi udejanili. Kaj želim vam in svetu? na splošno še nekaj vulkanov. Kajti potem bi vse skupaj hitreje izvedli. Svet je včasih nekoliko težaven. Tudi za Eurovinjeto vam želim vulkan, naprimer. In tudi vulkan za finančna sredstva. Kajti preveč držav je preveč nacionalno naravnanih. Vulkan seveda Za nekatere ni bil dober, za nas Evropejce pa je bil zelo dober. Euh, Sedaj pa gospa Vares. Hvala, Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod ministr, za vašo predstavitev in za vso aktivnost, ki je potekala pod vašim predsedovanjem, vse dejavnosti, ki so potekle na vašem ministrstvu. Tako glede oblike in vsebine, mislim, da ste zelo veliko dosegli. Da, in hvala, da ste prišli in nam transparentno predstavili svoje delo na področju prometa. Izpostavili ste temo, ki je zelo pomembna in to sta govorila tudi Kramer, gospod Kramer in gospod Groš in sicer vprašanje financiranja. To je zelo pomembno eh, vprašanje in pravite, da potrebujemo za to kreativen pristop in gotovo je to res. Gospod Sabatero je spregovoril o tem, kako je potrebno biti kreativen odzival, odzval se je na to, kar je bilo rečeno v zvezi s špansko ekipo. In sicer nekdo je rekel, da bomo zgubili, no na to pa smo zmagali in pokazali, da ni bilo tako. Slišali smo že govor o tem, kako težko je delo za sodnike, vendar sodniki ne moremo biti vedno najbolj zadovoljni, tako je veliko v tekmah. No, želela bi spogiti v financiranju. Moramo se transparentno lotiti v ver in doseči svoje cilje. Predsedstvo je delovalo v tem duhu, Španija je delovala v tem duhu in špa, eh, nogometno prvenstvo je pokazalo, da znamo doseči svoje cilje. In sicer na Eh, zmogljiv, čist način in tu se moramo torej lotiti uh, našega doseganja cilja. In tu moramo, tako moramo delovati na vseh področjih. Omenjal je minister, kako moramo upoštevati naložbe v transportne infrastrukture. To je zelo pomembno saj bomo s tem dosegli uh, to, kar si želimo. No, tem, na tem mestu bi še cestitela gospodu Grošu za njegovo odlično poročilo v zvezi s to, tem vprašanjem. Potrebujemo kreativnost, potrebujemo uh, agilnost za to, da se bomo spodbudili uh, naše delo pri teh izzivih in seveda tu pozivam belgijsko predsedstvo naj nadaljujejo s tem delom. Uh, Danes sem danes zadnjič v parlamentu, začela bom delati v Evropski banki za investicije. Rada bi se vsem zahvalila, vsem, s katerimi sem tesno sodelovala in vsemi ostalimi, s katerimi se nam morda manj stiko, vendar vseeno, rada bi se vam zahvalila za sodelovanje. Eh, Gospa Meissner, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poskusila bom biti čim krajša in se samo dotakniti par točk. Najprej pravice potnikov v avtobusnem prometu. Tukaj sem sodelovala z predstavnikom, ki je tudi danes prisoten. Rešitve nismo našli, ampak to ne zaradi Španije, morda so bili krivi drugi. Škoda, Zelo blizu smo že bili in sama bi si želela in tudi potnikom Evropi bi želela, da bi prišli do rešitve. Sedaj moramo v spravni postopek in to nikoli ni dobra rešitev. Videli bomo, kako bodo zadeve šle naprej. Matjo Groš je dejal, da nam želi več vulkanov. Mislim, da ima povsem prav, kajti izbruh vulkana je po eni strani pokazal, kje smo še ranljivi. Videli smo, da nismo pripravljeni na to. Tudi Španija ni mogla nič spremeniti. Morda bomo sedaj bolje pripravljeni reagirati na drugih področjih, kjer vulkani bruhajo dnevno. Ne vem, ali je bilo to krivo ali pa, če se spomnimo, vizionarskega zasedanja v Madridu, ampak dejstvo je, da je pri enotnem nebu prišlo do napredka. Vulkan je vsaj po mojem vplival na to, da je sedaj prišlo tudi do sprememb, kar zadeva sistem enotnih elektronskih rezervacij. Španskim predsedstvom je to imelo gotovo opraviti in to je po mojem zelo pozitivno. O Sarakozi je bilo že veliko povedanega kot koordinatorka, sem eh, predstavila svoje mnenje, čezmejni projekt in podobno. Tudi tam smo imeli ponudbe, kako dobiti več denarja, žal nobene rešitve. To je zelo težko. Govorili smo o tem, kako prednostno razvrstiti prednostne naloge, kar je zelo, zelo težko, ampak gre za neko vrsto sortiranja. Potem varnost v zračnem prometu. Zelo pozdravljam to, kar je prišlo skozi prvo branje, da preprečimo nesreče in izvajamo preventivo. Skeneri se bomo še zelo dolgo ukvarjali, potem kar zadeva različne modalnosti na področju ladijskega prevoza. Videli smo, da se nismo mogli zediniti o enem jeziku, angliščina, čeprav me tudi španščina zelo ljuba. Prav tako se mi zdi, da smo imeli dan mori. Tam sem sama spregovorila o integrirani pomorski politiki, zato sem tudi bila povabljena, In moram reči, da smo slišali veliko, veliko vidikov v zvezi s tem, kako naprej, kar zadeva to temo. Zato vam želim vse dobro in se vam zahvaljujem za preteklo delo. Hvala, gospa Majster. Gospa Lichtenberger, aha, se odpovedujete besedi, hvala. A potem pa gospa Ajala Sender, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala gospodu ministru, da je prišel k nam. Večkrat je prišel v parlament, tako kot je tudi obljubil na začetku. In tako kot nam je uspelo na svetovnem prvenstvu s pomočjo skupinskega dela, nam je to uspelo tudi pri predsedovanju. Tu je šlo res za skupinsko delo, ki je bilo zelo posvečeno svojemu delu. Tako da. Naj povem, da je gospod Kaleha res v stalnem pristaništvu eh, vzpostavil zelo dobro ekipo, tudi na ministrstvu ste imeli zelo dobro eh, ekipo in res eh, je, so rezultati tu. Res je skazalo, da je naše delo demokratično in zmogljivo. Tudi bi rada povedala, da je gospod Kaleha res uh, opravil svoje delo v sodelovanju s komisijo in eh, res smo dosegli veliko. Skratka, čestitam vam, zlasti na področju letalstva smo marsikaj dosegli sporazum ZDA. Veliko let smo se vrteli okoli te teme in nikoli nam ni uspelo doseči tega področja. Sedaj pa je res bilo to doseženo, to je res velik uspeh. Dosegli smo precejšen uspeh, uspeh in to bo seveda treba sedaj izvajati in še poglobiti, ko gre za odprto nebo. In to, takšno dinamiko potrebujemo tudi pri skupnem evropskem nebu, to je seveda zelo pomembno za našo integracijo. Hvala za sestanek v Saragosi, ki je bil zelo koristen. Eh, dosegli smo dogovor tudi s komisijo. Bi pa se seveda rada zahvalila vsem kolegom iz odbora, ki so prišli na ta sestanek. S tem smo izkazali naš interes za to, da se nadaljuje um, omrežje infrastruktur in seveda pa je treba najti neke spremembe in moramo torej pri tiste slepe ulice, v kateri smo se znašli. Vulkan nam je pokazal, kako zelo potrebno je sodelovati, potrebujemo neko alternativo in alternativo letalskemu prometu seveda lahko predstavlja železniški promet. Eh, sprejeli smo deklaracijo v Madridu o funkcionalnem zračnem bloku med Španijo in Portugalsko. Torej, tu smo nekaj dosegli. Saj se veliko krat zgodi, da se svet, parlament, marsikaj dogovorita, potem pa države članice ne sodelujejo. No, še rada bi vprašala oziroma prosila, uh, da bi Španija morala v sodelovanju z prihodnjima dvema predsedstvama eh, poskrbi za to, da bi imeli še nadaljne memorandume med državami članicami, ko gre za sodelovanje pri takšnih projektih, kot so transportni koridori. In seveda eh, tu mora potrebujemo zauzetost držav članic, včasih tu zmanjka volje, zlasti, ko govorimo o sredstvih. Financiranje je pomembno. Moramo biti kreativni, pri, ko gre za financiranje držav članic, oziroma financiranje, ki poteka strani držav članic. Tu moramo doseči določeno dinamiko in s tem bomo dosegli, da bo Evropska unija dosegla dovoljšne eh, sklade za promet. Hvala, da ste dosegli to, da smo na zadnjem svetu za promet se pogovarjali o tem, kako pomemben je promet v strategiji EU 2020. Gospod Kalas je to omenil v zadnjem trenutku, vendar vseeno zelo je pomembno, da smo to omenili. ve, bi lahko pomagali prihodnim predsedstvom, naj vedno znova se uh, tega spomnijo in torej to poštevajo tudi pri oblikovanju proračuna za strategijo EU 2020. No, ko gre za pravice potnikov, mislim, da smo v pomorskem prometu res dosegli uh, velik napredek. No, ko gre za vprašanje uh, potnikov, pa še nismo vsega dosegli, čeprav bi nam skoraj da uspelo. No, bilo bi dobro, če bi vi kot minister prihodnim predsedstvom pomagali, da bi eh, lahko dosegli napredek tudi na tem področju. Hvala, gospa Ajala Sender. Sedaj vam dobi besedo gospodu ministru in še enkrat bi se zahvalil, da ste tu z nami gospa Jala Sender je podarila, da je bil minister zelo uh, navzoč, da je prišel sem večkrat in da se je skazalo ne, med vulkanskim izbruhom, da Evropa mora biti nekaj, nekaj dinamičnega. No, seveda vaše delo je bilo zelo učinkovito, določene stvari ste dosegli, določenih stvari uh, pač ni bilo mogoče doseči, ker ni bilo dovolj časa, ker je prišlo do določenih ovir. Vsekakor uh, lahko rečemo, da je bilo vaše uh, predsedovanje zelo učinkovito. Zdaj pa vam dajem priložnost, da, da se odzovete na komentarje in vprašanja. Hvala, hvala vsem govornikom za vaše besede, za vaše besede zahvale glede našega dela v zvezi s, s prometom. Hvala gospodu uh, De Grandesu in gospe iz Saskon Bilbao. No, boste razumeli, zakaj sem jo izpostavil. Sveda pa cenim vse, kar ste rekli v zvezi z našim besedovanjem. Sveda, določene stvari so odprte, določene izzivi so še pred nami, določene cilje bo treba še doseči tako znotraj EU, kot znotraj Španije naj še enkrat podarim, da sem bil zelo da sem bil zelo vesel uh, podpore parlamenta. Z vašo pomočjo smo dosegli sporazum za ZDA. Predsednik odbora za promet nam je tu veliko pomagal. Poleg tega pa sta Koreper in komisija tudi zelo uh, sodelovala pri tem. In tu se lahko zahvaljam tudi kolegom iz stalnega predstavništva, ki so bili zelo pomembni pri tem delu. To delo je potekalo kot uh, delo v ekipi, to je bilo skupinsko delo in skupaj smo se lotili izzivo, ki smo si jih zadali. Naj še nekaj povem kot dodatek temu, kar sem dejal vodoma, nekaj v zvezi z vulkanom. Hvala za to, kar ste rekli v zvezi z obledovanjem krize, ki je bila posledica vulkanskega izbruha. Tu se je izkazalo, kakšne pomankljivosti obstajajo v EU za odziv v takšnih primerjih. Že prvič sem omenil, da imamo skupno valuto, nimamo pa skupnega neba. In to se je res izkazalo, ko je prišlo do vulkanskega izbruha. Že od prvega dne, ne od petega dne, od prvega dne smo aktivirali eurokontrol in mehanizme za koordinacijo s komisijo in bilateralno z državami članicami. Ne smemo pozabiti, da zmogljivo sprejemanje odločitev je bila na državah članicah. Torej, vse države članice EU so morale sodelovati pri tem. Rad bi torej opozoril, da je obledovanje te krize izkazala, kako pomembno je ukrepiti določene elemente pobud, tako da bi lahko v prihodnosti bolj učinkovito obladovali takšno krizo. In s tem bi lahko tudi zmanjšali posledice uh, tak zračni prostor dosegli smo veliko napredka glede tega, ne bom tega še enkrat ponavljal, vendar s tem smo spodbudili uh, skupno evropsko nebo in hitrejše sprejemanje odločitev. Vsi se zavedamo, da je to potrebno. Ko sem sklical izredni svet za transport, sem se čutil, sem čutil podporo vseh ministrov, In vsi smo se zavedali, da se mora vsaka eh, država odločati, vendar mora upoštevati tudi druge države članice, da je treba upoštevati vse okoliščine, da moramo upoštevati poskuse za to, da se izpolnjujejo zahteve glede varnosti. Saj na začetku nismo vedeli, kakšne so posledice vulkanskega prahu, če pridejo v eh, motorje letal. Zato nihče ni želel eh, sprejemati prehitrih odločitev. Če bi imeli eh, prehitre, nepremišljene odločitve, bi se danes morda pogovarjali o čem drugem. Vulkanski izbruh je izpostavil še eno drugo temo in sicer šibkost komuniciranja znotraj EU. Zato je zelo pomembno, da spodbudimo evropsko prometno omrežje, zlasti na področju železniškega prometa, ki naj bo alternativa zračnemu prometu. Več poslancev je omenilo potrebo potem, da imamo naložbe v evropske prometne mreže. Ne govorim o vseh infrastrukturah, govorim o tistih koridorjih, ki jih eh, uporabljajo vse države članice. No, s tem moramo spodbujati naložbe same držav članic, v to prometno omrežje. Torej, mi želimo spodbujati naložbe, deljene naložbe z ostalimi državami članicami. Saj gre za omrežje, ki ne koristi le eni državi, temveč gre za evropske omrežje. Ne glede na to, ali bomo sprejeli to odločitev ali ne, moramo imeti mehanizme za financiranje, kot je bilo rečeno v Saragozi. Potrebujemo dodatne mehanizme za financiranje. In tu lahko torej, upoštevamo več vidikov pri razvoju infrastruktur sama komisija, sam pristojen komisar in države članice se zavedajo, da če nimamo dovolj sredstev za financiranje infrastruktur, potem jih ne moremo zgraditi in ne moremo izpolniti ciljev, ki smo si jih zadali. Tu se nanašam to, kar je rekla gospa Isaskun Bilbao za Španijo sta pomembna koridorja 3 in 16. In tu je prišlo do podpisa memoranduma med Francijo, Španijo in Portugalsko, zato da okrepimo prednostno vlogo teh koridorjev. Tu gre za nacionalno, nacionalni torej in, in, in interes in španski, špansko ministrstvo za razvoj bo spodbujalo razvoj železniškega prometa tako za potniški promet, za primestni promet, promet in tovorni promet. Torej, spodbujali bomo razvoj železniških uh, eh, eh, prok. In eh, časovnica, glede tega, ne bo nič spremenjena, torej roki, roki, roki bomo skušali ohraniti. Seveda pa je odvisno od tega, kar delajo druge države članice v Saragozi smo imeli zelo pozitiven sestanek glede tega, kot tu francoski kolega gospod Bišeron je tudi se zauzel za ta cilj in na bilateralnem vrhu ob koncu leta bomo tudi ratificirali naš sporazum. Omenjali ste sporazum ZDA. To je sporazum, o katerem smo se pogajali od leta 2007 naprej. Bili smo priča številnim težavam in smo sedaj dosegli precejšen napredek. Lahko bi bili še bolj ambiciozni. Dejstvo pa je, da smo začeli postopek, ki bo omogočil liberalizacijo, ki bo omogočil vzajemne naložbe, ki bo uh, omogočil skrajšanje uh, razdalj, ki bo zmanjšal emisije škodljivih plinov in prišlo bo do vzajemnih naložb. In to je seveda zelo dobro, lahko bi imeli več ambicij, vendar zaenkrat imamo vsaj osnovo za nek proces, ki bo gotovo v prihodnosti še bolj poglobljen. No, sedaj je treba sprejeti zakonodajo zato da lahko vzajemno liberaliziramo režim naložb. Torej, omenjal sem že sestanek iz Saragose. Mislim, da je bil ta sestanek zelo o, uspešen. Sem minister države članice EU. In se torej dvojno strinjam s tem, da potrebujemo najti alternativne finančne vere, zato da bomo res lahko imeli dovolj sredstev za naložbe v železniški promet. O formalnostih za ladje, ki pridejo v pristanišče. No, ta predlog je zelo pomemben pri v vzpostavitvi evropskega pomorskega prometa brez meja. S tem bomo seveda zmanjšali cestni promet in zmanjšali stroške za prevoz tovora. Zato menim, da je to zelo pomemben napredek. Nismo enako napredovali glede železniškega svežnja, to je omenjal gospod De Grandes. V okviru programa trija predsedstv bomo še naprej sodelovali z belgijskim predsedstvom, zato da bi dosegli pregled prvega železniškega svežnja in zato da bi dosegli izboljšanje um, železniškega prometa v skupnosti. Določeni poslanci so omenjali napredek pri preiskavah letalskih nesreč. Mislim, da smo tu dosegli predvsej pozitiven sporazum. Žal mi je, da nismo dosegli sporazuma glede pravic potnikov v avtobusnem prometu. Bili smo skoraj na tem, da bi to dosegli in upam, da bomo to zaključili pod belgijskim predsedstvom. Mislim, da je to zelo pomembna prioriteta in zato bom še naprej. Uh, spodbujal belgijskega kolega naj nadaljuje s tem delom. Mislim, da je to zelo pomembno in ta cilj, ki smo si ga zadali, moramo doseči. To se mi zdi zelo pomembno. Potem ste omenili tudi mestni promet. Sklepi iz Korunije spodbujajo konkretne ukrepe za to, da bi spodbujali trajnostni mestni promet. Morali bi imeti načrte uh, vzdržnega mestnega prometa in spodbujati nemotorizirana prometna sredstva. Morali bi spodbujati državljane za to, da jih uporabljajo. Moramo uh, uporabljati nove tehnologije, moramo. Uh, izboljšati cestno varnost in moramo spodbujati uporabo električnih avtomobilov v urbanih okoljih. To so pomembni sklepi, sedaj pa jih je treba razviti. Vendar sedaj imamo okvir, uh, glede katerega se vsi strinjajo, vse države članice se s tem strinjajo in zato so bili tudi ti sklepi sprejeti na svetu za promet. Kar zadeva eurovinjeto, to smo tudi slišali. No, tu naj povem, da, je to, da smo dosegli to, kar sem vam obljubil 27. januarja. Junija smo imeli tehnični sestanek, kjer smo se pogovarjali o izidih oziroma presoji vplivov za uporabo eurovinjete. In ob te priložnosti smo prosili komisijo, naj predstavi izide uporabe trenutne direktive o eurovinjeti, zato da bi videli, kako bi lahko te izkušnje, ki jih nekaj držav članic že ima, glede uporabe tarif za tovorna vozila, torej kako bi lahko vse to vključili v nov predlog direktive, vse te izkušnje, ki jih že imamo. Ta direktiva bo gotovo koristna v prihodnosti, ko jo bomo sprejeli, zato je pa potrebno dodatno delo, zato da bi odpravili odločene dvome, ki, ki obstajajo. No, to pa je že naloga belgijskega predsedstva, špansko predsedstvo pa bo seveda pri tem delu sodelovalo. Gospe in gospodje, takole bi nasplošno zaključil svoj prispevek. Hvala za vaše sodelovanje. Hvala za to, kar ste danes dejali. Hvala za vaše ocene našega dela imamo številne cilje, ki si jih delimo, pred nami so številni izzivi, s katerimi se tudi moramo spopasti in mislim, da z skupnim pristopom, z našim ekipnim duhom, ki eh, vlada v tem odboru. Mislim, da bomo gotovo lahko še naprej sodelovali in napredovali pri naših skupnih željah. Vedno pa lahko računate name. Hvala. Ja, Predlagam, da gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda. Sedaj, ko se vsi poslavljajo. No, sedaj bi spregovorili o Govorili bomo sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kanado o varnosti v civilnem letalstvu. Poročevalka je gospa Tikau. Gre za prvi sporazum, v katerem upoštevamo Lizbonsko pogodbo za vse države članice. Bom kar dal besedo eh, predstavniku. Uh, komisije, zato da bomo potem lažje imeli svojo razpravo. Izvolite. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poročal bi vam rad o tem sporazumu s Kanado in sicer imamo pravzaprav dva sporazuma. En je celovit sporazum o varnosti v zračni, zračnem prometu. Tukaj je predvidena visoka stopnja konvergence in liberalizacije. To je še en zelo pomemben sporazum, kar zadeva liberalizacijo na področju čezatlantskega trga skupaj za sporazumom druge stopnje med EU in ZDA. Poleg tega pa imamo tudi sporazum o varnosti v civilnem letalstvu, ki bo prinesel zelo pomembne koriste na področju medsebojnega priznavanja za evropsko in kanadsko industrijo. Ta industrija igra vse pomembnejšo vlogo v naših trgovinskih odnosih in ta sporazum bo ne samo ustvaril več priložnosti za delovna mesta, pač pa bo tudi zmanjšal birokracijo in omogočil nemoteno in gladko sodelovanje med posameznimi upravami. Trg EU in um, Kanade predstavlja eno četrtino svetovnega trga. In zaradi tega bodo tudi organizacije na področju avionike dejansko zelo profitirale. Govorimo o številki več kot 50 milijard evrov. Evropska in kanadska trgovina na področju m, mm, letalskih produktov je zelo pomembna. Več kot 49 milijard evrov je vredna trgovina z deli za letala in podobno. Tako da govorimo o zelo pomembni industriji. Varnost na severu Atlantika in tudi v Evropi bo prinesla oziroma bo doživela zelo velike koristi. Podoben sporazum imamo tudi ZDA, ki še čaka na končno fazo, potem ko bomo dobili novice iz ameriškega kongresa. Na vrhu EU Brazilija bo predsednik Barozo parafiral sporazum z Brazilijo na področju varnosti v letalskem prometu. Tako da govorimo o zelo pomembnem področju gospodarstva. Prihranili bomo na milijone evrov zaradi krajšega postopka odobritve izdelkov zaradi medsebojnega priznavanja. Zato bodo tudi zračni prevozniki imeli koristi, kajti sporazum vsebuje določbe glede uporabe objektov za vzdrževanje. Tudi državljani bodo imeli korist, ker bo varnost kar na najvišji stopni. Še pomembne pa je to, da bomo lahko gradili na tem, kajti Evropska agencija je sedaj dobila večje pristojnosti, recimo licence za pilote in podobno. In Tu se tehnična pravila trenutno pripravljajo, sporazum pa nam nudi tudi možnost, da poiščemo rešitve, ki bodo dejansko spremljive tudi za letalske prevoznike in posadko. To je prvi sporazum po Lizbonski pogodbi. Svet je soglasno podpisal ta sporazum, sedaj je potrebno soglasje Evropskega parlamenta. Kanadska stran je že ratificirala ta sporozum, ga notificirala pri Evropski uniji 30. aprila. Pričakovanja so zelo visoka, da bi čim prej zaključili s formalnostmi, tako da bi lahko čim prej začeli s praktično uporabo in to v čim bližji prihodnosti. Kot rečeno, ta varnostni sporozum dopolnjuje še celovit sporozum, med Evropsko unijo in Kanado, ki zajema še več področji sodelovanja. In tudi kar zadeva ta sporazum, potrebujemo soglasje Evropskega parlamenta za to, da gre postopek lahko naprej. Toliko na kratko, seveda pa, če bodo kakršnakoli vprašanja ali želje po pojasnilih, če želite še kakšne nadaljne informacije, sem vam z veseljem na voljo. Hvala lepa. Merci beaucoup. Uh... Najlepša hvala. Sedaj pa besedo predajam kar neposredno gospe Tikao, ki je naša poročevalka za to temo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti predstavniku komisije. Namreč nedavno smo se sestali zato, da bi se pogovorili o obeh omenjenih sporazumih, ki se razlikujeta pri splošnem oziroma celostnem sporazumu. Tu naj bi parlament eh, prejel besedilo, končno besedilo komisije v najkrajšem možnem času. Vse države članice bodo morale sporazum ratificirati kar pomeni daljši čas. Kar pa zadeva sporazum med EU in Kanado na področju varnosti v civilnem letalstvu, tu je treba povedati, da v skladu z odločbo Evropskega sodišča glede odprave ovir za trgovino, sodi to v skupno trgovinsko politiko. Torej, to pomeni, da imamo izključno pristojnost Evropske skupnosti. In ravno zaradi tega v primeru sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu ne potrebujemo ratifikacije vseh držav članic, pač pa morata samo svet in parlament ta sporazum potrditi. Parlament bo podal svoje mnenje, kot predvideva Lizbonska pogodba. Do sedaj je le šest držav članic sklenilo dvostranske sporazume s Kanado. Gre za sporazume o varnosti v civilnem letalstvu. Seveda, bodo vsi ti sporazumi postali brezpredmetni, ko bo začel veljati sporazum med Evropsko unijo in Kanado. Vendar pa obstaja ena zelo pomembna razlika med šestimi dvostranskimi sporazumi, ki že obstajajo in sporazumom, o katerem se pogovarjamo sedaj. In sicer gre za izvedbene določbe. V tem trenutku so ti postopki obvezni in so priloga k sporazumu, kar pomeni, da imajo pravno veljavo. Predtem pa so izvedbeni postopki, začeli veljati samo potem, ko so bili sklenjeni dvostranski sporazumi med pristojnimi organi Kanade in dotične države članice. Sedaj pa, kot rečeno, tudi te izvedbene določbe dobivajo pravno veljavo, kar pomeni, da so sestavni del sporazuma in je tudi njihovo izvajanje obvezno. Omenila sem že dejstvo. da na podlagi uredbe 1592 skozi 2002, to je bilo kasneje zamenjano z uredbo 2016 skozi 2008. Na podlagi teh uredb je Evropska unija že dosegla notranjo harmonizacijo za področja, ki jih pokriva ta sporazum, kar pomeni, da je pravzaprav teren že pripravljen za sklenitev sporazuma med EU in Kanado. Pogajanja so se začele leta 2004. Sporazum govori o medsebojnem priznavanju postopkov certificiranja v civilnem letalstvu in tudi o kompatibilnosti na področju okoljskih ukrepov. Cilj je, da bi olajšali trgovino z blagom in storitvami. Sporazum ima dva glavna vidika in sicer omogočiti ustreznje potrditve za to, da bi produkti, ki so bili oblikovani ali proizvedeni pod nadzorom ene od strani, da bi se ti lahko uporabljali tudi na področju, ki ga nadzoruje druga stran. Potem en del sporazuma govori o vzdrževanju, ki ga lahko izvajajo organizacije, ki jih nadzoruje druga podpisnica. Predlagani sporazum kaže na voljo Kanade, da bi prišlo do popolnega medsebojnega priznavanja na področju vzdrževanja. Prav tako vnaša ustrezne mehanizme, za sodelovanje in posvetovanje na področju presoj, inšpekcij, notifikacij in posvetovanj. Prav tako je predviden tudi sistem stalnega spremljanja izvajanja tega sporazuma. Kanada je pred sklenitvijo tega sporazuma opravila tudi analizo varnosti za družbe, ki jih nadzoruje njihov pristojni organ, kar pomeni, da bodo lahko tudi izvajali potrebne ukrepe, če bi se je to izkazalo za potrebno. Kot rečeno, ta sporazum je kasneje možno spremeniti in to na zelo enostaven način, zgolj z izmenjavo diplomatskih not med obima podpisnicama. Namen sporazuma je zmanjšati raven birokracije. Mislim, da bodo vse te spremembe tudi priglašene pri Evropskem parlamentu, zato prosimo komisijo, da nas tekoče obvešča ob morebitnih spremembah. Naj zaključim s tem, da rečem, da je ta sporazum zastavljen zelo ambiciozno. Lahko bi celo rekla, da je zelo velikodušen. v sporazumu z ZDA recimo nismo dosegli enakih ali podobnih pogojev, ko je šlo za varnost v civilnem letalstvu. Tudi v primeru Brazilije imamo nekatere določbe, ki niso tako ambiciozno zastavljene, kot so določbe v tem sporazumu. Zaradi tega bi lahko rekli, da je prav ta sporazum lahko zgled. To je prvi sporazum podpisan po Lizbonski pogodbi in sedaj z veseljem pričakujem pripombe kolegov. Hvala. Hvala gospe Tikau za njeno delo. To je prvo tako poročilo. Sedaj pa dajem besedo gospodu Grošu. Izvolite. Hvala, gospod predsednik poročevalki in tudi komisiji se želim zahvaliti za podano informacijo. Naj povem, da ne bom zelo nadolgo govoril o tej temi, ampak glede na to, kar je povedala poročevalka na koncu, naj povem, da smo dobili nekatere ustne informacije. Pričakujem, da bomo dobili tudi pisne informacije. Glede na informacije, ki smo jih dobili, namreč da ne bi ta sporazum lahko bil zgled za druge. In ker je komisija naš sogovornik, naj povem, da se mi zdi, da se zdi, da je partner pravzaprav na določenih mestih popustil. In to se mi zdi, da, da je dobro. morda bi lahko tudi američani prebrali, kaj v Evropi pričakujemo, kar zadeva vsebinske zadeve in tehnične vprašanja. To dejansko bom lahko zastavil takrat, ko bomo imeli vse ustrezne podlage v zvezi s tem sporazumom. Eh, gospa Majsner, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sama bom zelo kratka. Naj povem, da se povsem strinjam z kolegom Grošom ta sporazum je boljši od sporazuma ZDA. ZDA bi si morale prebrati ta sporazum, da bi videle, kaj pričakujemo evropejci. Dvoje. Predvsem je zelo pomembno, da se zadeve spreminjajo na nebirokratski način, birokracije nočemo in druga stvar, ki se mi zdi, da je odločilna, gre za pričakovanja. Kolega Groš je povedal, da nismo zadev dobili še v pisni obliki. Dejstvo je, da je vzdrževanje zelo pomembno, kar zadeva varnost v civilnem letalstvu, zato je pomembno zaupanje. Sporazum mora predvideti tudi ustrezne standarde, ki morajo veljati in le na ta način lahko dosežemo večjo varnost v civilnem letalstvu. Moram reči, da z velikim pričakovanjem čakam na to, kaj bomo dobili v pisni obliki. Hvala lepa seveda gospe Tikal, ki je opravila delo v našem imenu. Merci, Hvala, gospod Meissner. Gospa Lichtenberger, izvolite. Hvala lepa. Par kratkih vprašanj za komisijo. In sicer najprej, kar zadeva vzajemnost v tem sporazumu o varnosti v civilnem letalstvu. Ali imamo kakšne znane primere, v zvezi z varnostnimi pregledi v Kanadi ali pa tudi v drugih državah, s katerimi smo se pogajali, ko so ti pregledi pokazali, da bi prevoznik iz EU ali letalo iz EU imelo težave glede izpolnjevanja varnostnih predpisov. Vemo, da se tudi pri nas izvajajo kontrole in zdi se mi, da bi bilo zelo zanimivo izvedeti, ali so predpisi primerljivi oziroma ali so naša letala imela težave drugot. Drugič, ali se ta sporazum nanaša samo na sporazum oziroma samo na varnost v smislu safety ali pa tudi na varnost v smislu security. Če, potem bi me zanimalo kaj več v zvezi s tem. In še nekaj, kar zadeva varnost, ali je tukaj vključen tudi počitek za pilote oziroma kabinsko osebje. To namreč tudi sodi na področje varnosti poleg logistike. In kolikor vem, so norme na tem področju onstran Atlantika zelo drugačne od naših. Hvala, gospa Lichtenberger. Gospod Bradborn, izvolite. Ja, <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedajoči. Dve vsebinski pripombi. Moram reči, da sem bil nekoliko zmeden, ko je vsi skupaj postavil v ameriško angleščino. Angleščina je angleščina in kraljica je kraljica tudi v Kanadi. Tudi Kanada je pod njeno pristojnostjo, ampak to bolj mimo grede. Moje pripombe so namenjene bolj komisiji kot eh, poročevalki. Veseli me, ko komisija pravi, da ne bi sporezum zmanjšal raven birokracije. V preteklosti sem imel kar nekaj opravka z jaso in moram reči, da se ponavadi stopnja birokracije povečuje, ne pa zmanjšuje. Zato sem nekoliko skeptičen, ko pravite, da bo sporazum zmanjšal birokracijo. Tisto, kar bi predvsem rad izvedel od komisije. Sam tudi vodi medparlamentarno delegacijo za odnose s Kanado in rad bi izvedel od komisije. Sporazum o varnosti v civilnem letalstvu, pa tudi sporazum o storitvah v zračnem prometu. Zanima me, kateri so mehanizmi v obeh sporazumih, ki so bili uporabljeni pri pripravi teh sporazum, zato, da bi bila ta sporazuma v skladu z tem splošnim sporazumom o gospodarskih odnosih in trgovini. Vemo, da v Bruslju prav danes poteka naslednji krok pogajen in seveda želimo si izvedeti, kako bodo ti sporazumi vplivali na povečanje obsega trgovine med Evropo in Kanado. Seveda potrebujemo nek umestnik med tema sporazuma, sporazumoma in um, sporazumi, ki jih bomo dobili v prihodnje. Prav tako moramo gledati na ta sporazum z vidika širše Amerike, Severne Amerike. Ne smemo pozabiti na sporazum o varnosti v civilnem letalstvu z ZDA. Seveda obstaja meja zračna in kopenska med ZDA in Kanado. Zato ne moremo gledati na ta dva sporazuma kot na dve ločeni stvari, pač pa moramo gledati na to kot na nek celovit svežen. Moje vprašanje zato je, kako bosta ta sporazuma usklajena z kakršnim kolim splošnim sporazumom o gospodarstvu in trgovini, ki se trenutno pripravljajo. In kot rečeno, mm, zanima me, kako boste zagotovili, da bo birokracije res manj. Euh, Hvala, gospod Bradburn. Sedaj bomo vrnili besedo komisiji, ki se bo lahko odzvala na vaše komentarje in odgovorila na vprašanja. Gre res za zgleden eh, sporazum in lahko vpliva na nadaljne sporazume, ki jih bomo sprejeli. Torej, gre za zmanjševanje birokracije, za varnost, za vzdrževanje, za kontrolo, gre za razmerje med safety in security. Skratka, slišali smo več vprašanj. Tu imamo res zgleden sporazum, to je gotovo dobro za tak prvi sporazum in tako bomo morda dobili model, ki ga bomo uporabljali tudi v eh, prihodnosti. Izvolite. Hvala lepa. Poskusil bom odgovoriti na različne pripombe, vendar pa bi se najprej rad zahvalil gospeti Kau, ki je zelo dobro razložila okvir, v katerem se gibljemo. Imamo ta sporazum o varnosti, ki je bil izpogajan v izključni pristojnosti EU in imamo to prednost, da v nasprotju s tem splošnim sporazumom, kjer imamo nacionalne ratifikacije, lahko napredujemo hitreje, potem, ko dobimo soglasje parlamenta. Rad bi se pozitivno odzval na prošnjo gospoda Groša in gospe Majsnerjeve. Evropski parlament bo seveda dobil vse potrebne informacije. Ta pogajanja so zelo tehnična, gre za tehnična vprašanja o certificiranju, o vzdrževanju, vendar pa ni nobenega problema. Lahko dobite vse informacije in moji kolegi, ki so zelo dobri strokovnjaki na tem področju, bodo poskrbeli za vse podrobnosti, o katerih želite izvedeti. Gospa Lichtenberger je spraševala o vzajemnosti. To je zelo pomembno in hvala, da ste se tega dotaknili. Kakšen je naš cilj pri tem sporazumu? Ravno to, medsebojno priznavanje in sicer certificiranja izdelkov. Ampak v mislih morate imeti to, da ta sporazum omogoča medsebojno priznavanje certificiran ugotovitev in odobritev na področju primernosti za letenje, na področju storitev, na področju vzdrževalnih objektov, pa tudi na področju okoljskega testiranja eh, civilnih produktov na področju aeronautike. Imeli bomo kompatibilne postopke, kar zadeva tehnične zahteve, in ko bodo enkrat te zahteve izpolnjene, bo to omogočilo obema stranema, da preverita ugotovitve certificiranja. To pomeni, da ne bo potrebno ponovno certificirati vsak posamezni rezervni del, naprimer. To je zmanjšanje birokracije in to bo koristilo industriji, kajti ne bo nam treba skozi ponovno certificiranje za vsak posamezen izdelek. Gospa Lichtenberger je postavila zelo dobro vprašanje, namreč, ali smo prepričani, da so varnostni standardi primerljivi? Ali to vemo, kaj ti sicer bi lahko varnost bila ogrožena? Naj vam povem, da smo imeli zelo intenzivne razgovore z kanadskimi oblastmi, pogovarjali so se strokovnjaki, preverili smo predpise in to je zelo pomembno. Namreč ugotovili smo veliko več podobnosti v kanadskih predpisih kot recimo v ameriških oziroma predpisih ZDA. Tukaj sodelujemo z največjimi partnerji na svetu. Nikar ne pričakujte, da bomo dobili na stotine podobnih sporazumov s čisto vsemi državami. V mislih imamo zgolj ZDA, Kanado, Brazilijo. To so glavni proizvajalci in preden bomo nadaljevali z drugimi, bomo morali biti zelo prepričani, da so varnostni standardi primerljivi. V tem primeru smo se o tem prepričali na podlagi posvetovanj med strokovnjaki. Ampak ne samo to. Ohraniti moramo zaupanje v sisteme. Zato bomo imeli skupne inšpekcije, preiskave, izmenjavo varnostnih podatkov, vključno z um, incidenti ali nezgodami, torej popolna vzajemnost. Tu ni bilo nikakršnih težav z kanadskimi oblastmi. Namreč obstaja interes industrije na obeh straneh, da bi delali v tej smeri. Zato vam to lahko zagotovim in če najdete karkoli, kar bi bilo nezadostno, potem nas obvestite, kaj te glede tega Kanada ni imela nobenih težav. Naj povem, da imamo tudi posvetovanje na tehnični ravni, da bi rešili zadeve, preden pride do sporov. Če torej ugotovimo, da prihaja kjerkoli do odstopanj, imamo možnost posvetovanj. Kot pri drugih sporazumih imamo tudi skupni odbor in pododbore strokovnjakov za področja, ki jih zajemajo priloge. Gre za tehnične zadeve, gre za primernost za letenje, gre za certificiranje in podobno. Če bi kjerkoli imeli kakršnekoli dvome, lahko aktiviramo postopke predvidene po sporazumu. In še poleg tega imamo mehanizme, ki nam omogočajo spremljanje situacije. Gospa Lichtenberger je spraševala tudi, kaj pa druga vprašanja, ki so pomembna, recimo počitek za pilote. Ne, ne v tem sporazumu, to je sporazum o certificiranju, ampak možno je, da bi po podpisu tega sporazuma izklju, um, razširili zadeve še na druga področja. To je predvideno sistemov prilog in če bodo kanačani zainteresirani, lahko sodelovanje razširimo. In interes obstaja, ker lahko si predstavljate, da je to pomembno za posadko, za pilote, zato je to področje, ker želimo delati naprej. Sprožili ste vprašanje varnosti v smislu security. To ni zajeto. Mi smo pač imeli mandat, kot smo ga imeli, zato se o tem delu varnosti nismo mogli pogajati. sedaj pa to, kar je omenil gospod Bradburn. Prvo vprašanje, ali smo prepričani, da bo ta sporazum zmanjšal birokracijo? Odgovor je da. Birokracije bo manj, ker bomo imeli možnost validiranja oziroma preverjanja procesov certificiranja na drugi strani. Naj povem še nekaj o zagovor IASE. Že vzpostavitev IASE je pomenila veliko zmanjšanje birokracije na področju certificiranja preden nismo imeli jase, smo imeli sistem certificiranja, ko ste se morali vsakokrat obrniti na nacionalne organe za certificiranje, kar pomeni 27 različnih organov. A380 je bil certificiran samo na eni lokaciji. Mi smo sedaj dejansko zmanjšali um, birokracijo. Res je, da je jasa, vsaj kar zadeva certificiranje, pomenila zmanjšanje birokracije. Imamo enoten trg, potrebujemo standarde glede varnosti in to se nedvomno tudi dogaja. Ta sporazum s Kanado pa bo še dodatno vplival na znižanje birokracije, kajti ne bo potrebno ponovno certificiranje kanadskih produktov. Imeli bomo samo sistem preverjeno oziroma validacije. In če si pogledamo številke na področju izvoza na obeh straneh, so te zelo visoke. Tako da bo to prineslo zelo visoko gospodarsko korist. Kakšna je povezava med tema dvema sporazumoma in tudi med tema sporazuma in pogajanja na področju gospodarstva in trgovine, ki jih je omenil gospod Bradburn. To je treba upoštevati, ampak naj povem, da oba sporazuma ustrezata našim načelom. Tukaj delamo na pravni podlagi, ki velja za promet. Imamo sektorska pogajanja, ukvarjamo se s certificiranjem in tudi storitvami. To je tudi pravna podlaga po pogodbi. Namreč letalstvo ni v okviru STO, ni predmet trgovinskih pogajanj, ampak imamo to konkretno pravno podlago. Predstavlja pa zelo, zelo pomemben del trgovine med EU in Kanado. Namreč tako EU kot Kanada sta največja proizvajalca letal. To je torej strateško vprašanje. Mislim, da obstaja politična povezava. Namreč pri gospodarskih in trgovinskih pogajanjih se na zasedanjih na vrhu vedno govori o tem. Ampak poleg tega obstaja tudi pomembne gospodarske koristi in sicer v smislu delovnih mest in koristi za letalstvo. Ali bomo nekoč lahko vse to vključili tudi v nek krovni sporazum, mislim, da je to veliki ziv. Za enkrat so ti sektorski sporazumi skladni s trgovinskimi sporazumi, ampak pravno gledano smo se morali pogajati o njih ločeno. Obstaja pa povezava in povezava je naslednja. Če bomo uspeli, in to se zelo trudimo, ker vedno nismo, uspešni, ko gre za odpiranje novih naložbenih priložnostih, ko bo letalstvo popolnoma liberalizirano, liberalizirano namreč ni, potem bo naslednja faza to, o čem je govoril gospod Bradburn, namreč, da bi ti sporazumi bili v celoti vključeni v sporazum o trgovini in gospodarstvu. Še zadnja pripomba povezava z sporazumom ZDA. To je bil prvi sporazum. Vendar pa ne bo prišlo do uvolevitve in izmenjave diplomatskih not in to tudi ne bo predloženo Evropskemu parlamentu, dokler ne bomo rešili še odprtih vprašanj. Dejstvo je, da ne moremo napredovati, če obstaja v kongresu zakonodaja, ki v celoti izničuje učinek sporazuma. V senatu pravijo, da gredo zadeve v pravo smer, ampak vprašanje še ni rešeno. V tem umestnem obdobju je sporazum lahko pozitiven, s kanačani gremo naprej, In to bi morda utegnilo imeti tudi pozitiven učinek na sporazum ZDA, da bo tudi industrija v EU in ZDA hotela napredovati. In če bi vprašanje teh postaj, ki omogočajo popravilo v tujini, če bo to rešeno, potem mislim, da lahko dosežemo napredek in morda bi lahko dobili tudi bolj globalen okvir v prihodnje. Ampak mislim, da do tja še nismo prišli, zato moramo delati na tem in takoj, ko bomo rešili še odprto vprašanje, mislim, da bomo lahko delali naprej. Hvala lepa. Antikev po konkluju. Zadnje besede za zaključek. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rada bi se zahvalila vsem, ki so danes pregovorili na to temo in tudi predstavniku komisije za odgovore. Naj povem, da je šesti člen sporozuma tak, da govori o varovalkah, govori o razmerah, v katerih se soočamo z izzivi, kar se določenih postopkov certificiranja različnih organov tiče. Tako da lahko potem vsi sprejmejo ustrezne ukrepe. Imamo torej to varovalko. Naj pa omenim tudi četrti člen, ki zelo jasno govori o obsegu področju tega sporazuma. Namreč sporazum vključuje nadzor nad civilnimi organi za zračno plovbo, gre za odobritev proizvodnih enot, nadzor letih in tudi vzdrževalnih enot, prav tako pa tudi nadzor nad okoljskim izpolnjevanjem zahtev. Seveda pa gre tudi za gospodarsko sodelovanje to mora biti v povezavi z okvirnim sporozumom o skupnih pravilih o civilnem letarstvu. Prav tako lahko upoštevamo nekatere klauzule, tudi tiste, ki jih je omenila gospa Lichtenberger. Zahvaljujem se vsem, veselim se vseh vaših mnen. Sedaj pa še časovni razpored. Naj vam podam nekaj datumov poročilo bo poslano prevod 3. septembra. 27. septembra se bomo o poročilu pogovarjali v našem odboru. Potem pa bomo imeli rok za odložitev predlogo spremem 5. oktober. Poročilo pa bo sprejeto v našem odboru 26. oktober. Na plenarnem zasedanju pa enkrat novembra verjetno 22. novembra. Upam, da, bomo, da se bomo lahko držali tega časovnega razporeda. Želimo si doseči napredek, kar se da hitro. Hvala lepa. Ja, merci vam. Hvala, gospa Tikao. Torej, roke smo slišali, upam, da ste si zapisali vse te datume. Odbor bo to obravnaval 27. rok za predloge spremem, pa je 5. oktober. Naslednja točka na dnevnem redu. S tem bomo tudi zaključili dopodanski del sestanka. Kot, veske, kot veste, so evropske transportne mreže del finančnih perspektiv 2007-2013 in vključujejo vse vrste prometa. No, sedaj je zelo aktualen letalski promet in kar zadeva letalski promet, imamo pri upravljanju letalskega prometa znotraj skupnega vsega neba imamo sistem funkcionalnih blokov zračnega prostora torej to so tako imenovani fabi, funkcionalni bloki zračnega prostora in tu gre pravzaprav za komitološki postopek, kjer sicer lahko sodelujemo na osnovi Lizbonske pogodbe. Eh, komisar Baro je dejal, da bodo predstavniki komisije predstavili javne razpise glede fabov in leta 2010 je vrednost takih razpisov 20 milijonov evrov in gospod uh, eh, uh, eh, pa ki bo predstavil rezultate in sedaj kar dajem besedo gospodu Pake, izvolite. Hvala gospod predsedujoči. Uh, hvala gospod gospodje, gospe in gospodje poslanci, da imam priložnost, da predstavim eh, rezultate javnega razpisa za FABE v okviru večletnega programa, ki smo ga začeli začetek 2010. Postopek je torej bil dogovorjen med parlamentom in komisijo in komisija bo predstavila Evropskemu parlamentu izide vseh javnih razpisov in izbor projektov, ki jih namerava sprejeti. Torej, preden to damo v obravnavo državam članica in preden sprememo uh, sporazum. Danes vam bom predstavil izide prvega razpisa v letu 2010. V četrtek pa bomo to predstavili tudi na svetu državam članicam. Imamo večletni program, kjer upoštevamo tudi ATMFAB, pa tudi imamo še dva druga projekta eh, morskih avtocest in še enega drugega projekta vendar glede teh drugih dveh področji javni razpisi še potekajo in rok je 30. august in pravzaprav bomo to obravnavali jesena, jeseni, konec novembra pa bomo predstavili izide parlamentov. Potem imamo še desetletni program ki letos pokriva različne vidike. Delovni program je vaš odbor že obravnaval in ga je tudi Evropski parlament sprejet. Pokriva ukrepe za javno-zasebna partnerstva, prav tako pokriva študije za projekte RTT in prav tako upošteva inovativne ukrepe s katerimi bi želeli integrirati evropska transportna mrežja s pomočjo ukrepi, ki bi omogočali intermodalne platforme in inovativne tehnologije. Torej, tudi ta program poteka, tudi tu imamo javni razpis, rok je 30. august, ocena predlogov bo jeseni in novembra vam bomo lahko predstavili izide tega razpisa. No, danes pa bomo predstavili razpis za funkcionalne bloki zračnega prostora. Aprila je potekal razpis. To je zelo pomemben projekt, ki je del skupnega evropskega neba. In komisija je že predstavila proračun In ravno zato, ker smo bili pri tem projektu bolj napredni kot pri drugih, smo razpis eh, zaključili že aprila, 30. maja smo potem preučili rezultate in sedaj vam jih lahko predstavimo. Razdelili smo vam brošuro, mislim, da jo imate pred sabo in tu smo opisali sam postopek evalvacije projektov. Imeli smo zunanje evalvatorje, ki jih je najela Evropska komisija, torej strokovnjake. Potem so imeli še interni odbor, ki je obravnaval te predloge. In danes vam predstavljamo izide. Na voljo imamo 20 milijonov evrov, imeli smo šest prijav v skupni vrednosti 35 milijonov evrov. Torej, tu, to je več denarja, kot ga je na voljo. Uh, zunani strokovnjaki so zavrnili dva projekta, kot da, nam, da so nam ostali samo štirje pr predlogi in potem je m, mm, komisija preučila še te štiri predloge in potem smo uh, obravnavali te štiri projekte in potem smo obravnavali le finančne posledice z leti 2011 in 2012 in s tem smo se lahko držali proračunskega okvira 20 milijonov. Torej danes nam lahko predstavimo štiri projekte, s katerimi bi se prispevalo k razvoju funkcionalnih blokov zračnega prostora. Prvi projekt je za FAP Eh, za Združeno kraljestvo in Irsko. Potem imamo še NEFAP in še predlog za SEUR za Srednjo Evropo. Tu gre za znesek 1,4 milijona. Torej, imate v brošurah te predloge in sedaj me zanima, torej vi, vi morate sprejeti odločitev v zvezi s tem večletni program ima na voljo 115 milijonov evrov, torej sm, ni proračunskih težav v zvezi s prijavami. Odvisno od naše razprave, uh, ki jo imamo danes, pa bomo imeli seveda še razpravo z državami članicami in potem bomo skušali dobiti uh, Eh, privolitev odbora TNT, zato da bi lahko to uh, dejansko tudi sprejeli. Hvala, gospod Pake. Imam pet prošen za besedo. Gospod Groš, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil komisiji za te informacije. Pri prvem projektu pa mi manjkajo izborni kriteriji. Tukaj imamo informacije tudi prek drugih kanalov. Zdi pa se mi, da manjka pri predlogih finančni okvir, ki ste ga predlagali, ki je seveda ključnega pomena pri izboru. Kateri so bili torej objektivni kriteriji glede izbora? To je prvič. In drugič, kateri so natančni cilji projektov, ki ste jih obdržali. Kaj te iz pisnih informacij to ni razvidno? Na koncu se upozori samo na kontekst tega razpisa in na kontekst finančnega okvira, ne govorimo pa o vsebini. To še pričakujem, preden se lahko vsebinsko izračimo kot parlament o tej temi. Upam, da bomo te informacije dobili na voljo. Hvala lepa. Ja, euh, Hvala, gospod Grož. Gospod Elkadrav je. Eh, Hvala lepa. Tudi sam bi rad od komisije eh, izvedel nekaj več podrobnosti o posameznih projektih. Naprimer, glede projektov, ki bi jih lahko podprli bi nam lahko opisali, kaj bodo Fabi dejansko storili s temi sredstvi? To je prvo splošno vprašanje, potem pa še drugo. Gre za finančno vprašanje. Rad bi izvedel od vas, koliko finančnih sredstev je že bilo dodeljenih v preteklosti različnim funkcionalnim blokom zračnega prostora, če je to bilo tako. In rad bi vedel, koliko sredstev je načrtovanih za naslednja leta, da bi omogočili razvoj teh fabov. In še tretje vprašanje. To je splošno vprašanje. Gre za status quo. Rad bi opozoril na to, da je fab srednja Evropa, torej osrednji del Evrope, pravzaprav nekaj, kar pomeni, da bo veliko sredstev potrebno zagotoviti. To pa tudi pomeni, da bo ta FAB Srednja Evropa imel prednost v primerjavi z drugimi deli Evrope ali da je bil dosežen že večji napredek. In tudi potem me zanima, ali se držimo časovnega razporeda glede FABO. Ali to vse ustreza pričakovanjem? Hvala lepa. Merci, Said. Madame Jensen. Gospa Žensen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi se rada zahvalila za ta dokument. Zdi se mi zelo zanimiv in lahko podprem vsa vprašanja, ki, sta, ki so bila že izrečena strani predhodnikov. Rada pa bi razširila razpravo in bi poprašala, kje točno smo glede funkcionalnih blokov zračnega prostora ali bo rok 2012 nekaj, kar bomo spoštovali. In sprašujemo se, kje smo dosegli napredek in kje ne. Bi nam lahko podali kratek pregled nad tem, kje napredujemo hitro in tam, kjer se zdi, da imamo težave. Še enkrat lahko vidimo, da imamo veliko dobrih zamisli za projekte na področju prometa, nimamo pa zadostnih finančnih sredstev. Mislim, da moramo biti zelo strogi, da bi prišli do teh 20 milijonov. Pa vam to še vedno ni uspelo. To kaže, da ko govorimo o finančni perspektivi, moramo to tudi omeniti. Vedno znova imamo več resnih projektov, kot imamo na razpolago sredstev. Merci, Hvala, gospa Jensen. Gospa Lichtenberger, izvolite. Ja, Hvala lepa. Tudi zame ostaja še nekaj odprtih vprašanj. Ko berem ta dokument, nisem si čisto na jasnem na določenih področjih, zakaj bomo uporabili določena sredstva bolj podrobno. Še prav posebno pri prvi točki, kjer bi naj bilo namenjenih največ sredstev, tukaj ni razvidno, kaj se počne in kakšen je dosežen napredek v, trenutnem, v tem trenutku. Potem svežen 3 gre za severno evropski blok. Tukaj piše, da se vse skupaj osredotoča na začetek izvajanja in to je mm, prednostna zadeva, ki ni tako visoko. Torej, ne razumem točno, kaj to pomeni. Potem četrti blok, Srednja Evropa. Seveda je to zapleteno vprašanje, to je jasno. Tukaj je nacionalizem prišel do izraza in zato imamo toliko več težav, da bi našli dobro rešitev. Vse tako se zdi. Želela bi pa vprašati, zakaj je Slovaška izstopila. To bi bilo zelo zanimivo. In kaj se bo sedaj zgodilo? Če si ogledam zemljevid, potem bomo imeli zelo čuden fab, ko Slovaške ne bo. In ne vem, ali ima na ta način sploh še smisel nadaljevati. In potem govorimo tudi o področju odgovornosti in o različnih scenarijih. Rada bi vedela, kaj to pomeni. Kolikor vem iz panoge, gre za nekoliko bolj okrepljeno sodelovanje že obstoječih struktur in sedaj bi jih naj nagradili še z 1,5 milijona evrov. Hm. Tega pa ne razumem prav dobro. Zato bi želela pojasnila na to temo. Nasplošno pa moram ugotoviti, da to poteka presneto počasi. Mislim, da bomo morali reči, dobro, vse lepo in prav, povejte nam jasno, če si česa ne želite in potem to tudi javno pojasnite in prevzemite odgovornost, kajti tako ne bo šlo več naprej. Že leta to poteka, napredka pravega ni, vedno znova pa gre za to, da si vsak želi biti najboljši, imeti vso strukturo doma. Podimo odkriti. Ne smemo dovoljevati, da bi spet torej se zgodilo, da bi sedež nadzora nad zračnim prometom bil v neke, neki drugi državi, pa bi nadzoroval neko tretjo državo. No, torej, to ne bi šlo. Vseeno moramo to tudi upoštevati, tudi glede upravljanja. Ne bom šla v podrobnosti, kaj ti tukaj gre za nacionalno raven. Se pa čudim, da toliko časa traja v bistvu bi lahko dosegli toliko izboljšav, pa nam ne uspe. Že leta smo vedno znova na istem. In še zadnje vprašanje, kje natančno, v katerih zračnih prostorih je vojska tista, ki blokira? Merci, Hvala, gospa Lichtenberger. Gospa Foster, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa tudi komisiji za to, da je z nami. To je zelo pomembno vprašanje. Pred nekaj meseci smo imeli zelo dobro predstavitev v odboru. Mislim, da je to bilo veliko pomoč. In mislim, da obstaja splošna frustracija večine ljudi, tudi vas, v odboru, da se to toliko časa vleče. Začeli smo z enotnim nebom in potem nadaljevali Cezarjem. Včasih, ko si ogledamo pojasnila, morda ni posem točno jasno, kakšno vlogo igra pri tem industrija. Nekaj vprašanj. Vemo in gledamo v smeri Lichtenberger, da oklevamo, da smo počasni. Gre za dve vprašanje. Za sredstva, financiranje, to ste jasno pojasnili, na to se bom vrnila. Drugo vprašanje pa so fabi in države, ki so vključene v določene fabe. Torej, kdo napreduje, kljub temu, da potrebujemo več pojasnil glede sredstev in financiranja, kdo si prizadeva in kdo ne. Kaj ti, če si ne prizadevajo, to ni sprejemljivo. Nekatera področja fab se trudijo, da bi vse skupaj spostavili. Govorili smo o tem španskim predsedstvom. Eno ključnih vprašanj je bil vulkanski oblak, in smisel Sezara je izboljšati učinkovitost zračnega prostora, da bi znižali stroške in oska grla. Torej, kdo najbolj zamuja in zavlačuje? Kar se dejanskega financiranja se pred nekaj leti spomnim, ne glede na način financiranja EU in komisije, torej se spomnim, da smo imeli skupno pobudo za tehnologijo in imeli smo čisto nebo. In tukaj smo dosegli širok dogovor komisije z zasebnim sektorjem, z industrijo, vendar pa birokracija, ki je prihajala strani EU, je bila strašna in to je upočasnilo postopek. Torej, govorimo o financiranju, to je pomembno lahko razumem. Ni cela 183, ko govorimo o Polski agenciji. Polska je relativno nova država članica in tudi velika država. Mislim, da ni dobro, da ne napredujejo tako hitro, kot bi lahko. Vendar pa skrbi me, ko si pogledam Italijo. Ne kažem s prstom na Italijo, nisem v sporu s to državo, vendar pa. Zakaj je Italija trenutno tam, kjer je? Zakaj sofisticirana država kot Italija je tako nizko na seznamu? Italija gradi odlična letala, ni mi potrebno braniti Italije, vendar pa preseneča me, da smo tam, kjer smo. Italija je polnopravna članica EU. In torej, vprašanje, moje vprašanje je, zakaj je tako velika država, tako pomembna država v tej kategoriji. Torej, za zaključek, kar se tena tiče, In tukaj vidimo vse strukturirano in finančnih sredstev. Bi pa vprašala, ali je ostanek pri industriji, ali prihaja ostanek sredstev strani držav članic. Naprimer, v Združenem kraljestvu imamo privatizirane organe za nadzor zračnega prometa, drugih pa vemo, da to ni tako, da to financira država. Torej, vprašanje je zapleteno. Torej, če mi lahko odgovorite in pojasnite ta vprašanja. Hvala lepa. Hvala, gospa Foster. Eh, gospa Ajala Sender. Eh, hvala. Eh, hvala tudi gospodu Pakeju za njegovo predstavitev. Imam nekaj vprašanj. Imamo torej osem fabov, vendar je le šest fabov predstavilo prijave in zanima me, zakaj nekatere niso, recimo Španija, Portugal in Portugalska nista predstavila prijave ali pa je to kakšen razlog. Od šestih prijav ste ohranili le, št ste ohranili le štiri in zanima me, zakaj. Italija in Poljska sta izpadli in določeni fabi imajo zgolj eno državo članico, ali je to bil odločilni faktor? Zanima me še to prvi projekt Fab E, kjer se vključuje tudi Leon. Me zanima, zakaj je odstotek financiranja 42 odstotkov? na koncu pa, oziroma zahteva se 42 odstotkov, podeli pa se mu 50 odstotkov. Določene stvari so se morda osebinsko spremenile tekom evalvacije. In uh, zanima me, zakaj smo to uh, prijavo spremenili in zapisali works. Kaj želimo s tem povedati? vidim, da imamo nekakšno mešanico med uh, preučitvijo in delom. Nekatere prijave pa obsega zgolj preučitev in tega res ne razumem. Potem imamo še neke projekte, ki, potekajo, uh, ki bodo potekali dlje kot 2012. Ali to pomeni, da ne boste upoštevali finančnih posledic za to obdobje? No, potem še Slovaška. Slovaška je tista, ki se je odločila, da ne bo sodelovala v projektu. In zanima me, zakaj se je tako odločila. In zanima me, kdaj bomo lahko predstavili. Uh, komentarje glede izboljšave funkcionalnih zračnih blokov. Hvala, gospa Ajala Sender. Lepa, gospod predsednik. Um, najprej bi pohvalil uh, komisijo za to brošuro, tudi za ta razpis, ki je po mojem mnenju prava priložnost, da države, ki so v teh funkcionalnih blokih, odgovorijo na temeljno vprašanje dinamike Eh, integracije v te bloke v eh, najbolj poglobljenem smislu. Moje konkretno vprašanje se nanaša na tole belo cono na Balkanu, to je vzhodni del nekdanje Jugoslavije, današnje štiri države Srbija, Črna gora, Kosovo in Makedonija, ki niso vključene v nobenega od teh funkcionalnih blokov. Sam sem sicer tudi poročevalec Evropskega parlamenta za Srbijo in ob vsakem svojem obisku v Beogradu se srečam tudi z ekipo eh, konzultantov, ki pomagajo srbski vladi pri harmonizaciji zakonodaje na področju zračnega prometa, tudi kontrole letenja, In eh, zanima me, ali smo kaj napredovali, smo kaj bliže odločitvi, ki bi lahko odgovorila, ali bodo še naprej ustrajali, da hočejo imeti svoj blok, ali pa smo že tako daleč, da bi se lahko priključili bodi si centralno-evropskemu ali pa donavskemu bloku. Drugo vprašanje pa je funkcionalno. Eh, mene veseli, da sta vprašanje, dva eh, bloka posegla tudi na afriški kontinent. Eh, na eni strani smo vključili Tunizijo in Egipt, kar je zelo dobro pri tem mediteranskem modrem bloku. Na drugi strani, ko gre za Španijo in Portugalsko, eh, smo ravno tako del kontinenta vključili, ampak Maroko je nekako izostal zdi se mi da je to prava priložnost da bi se ta blok razširil tudi na maroko predvsem zaradi frekvence letalskega prometa zaradi turističnih destinacij in nenazadnje rad bi spomnil da je turčija tudi država kandidatka in da ne bi bilo nič narobe če bi se ta modri mediteranski blok razširil tudi čez turčijo. To bi bil velik prispevek k varnosti letalskega prometa, pa me zanima, če lahko komisija odgovori na to vprašanje, ali so kakšni razmisleki o tem, da bi se blokom priključila še kakšna druga država. Zlasti govorim o državah kandidatkah in bodočih kandidatkah za vstop v Evropsko unijo. Hvala lepa. Gospa Rosbach, izvolite. Ja, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Nadaljevala bom tam, kjer je končal gospod Kacin. V bistvu sem nova v tem odboru in mislim, da torej ne vem dovolj in zato sprašujem. Niso vse države, ki so tu umenjene, države EU kot je omenil gospod Kacin, in tudi ne, prosijo za članstvo. Tukaj govorim o nordijskem bloku, kajti Grenlandija, naprimer, je dejala, da ne želijo biti del EU, čeprav so del Danske. Zato sedaj k mojemu vprašanju. Kako se podeljujejo sredstva? kajti ta blok je drugi največji, kar se finančnih sredstev tiče. Polovica držav pa pravzaprav ni sočlanice EU, Islandija, Norveška naprimer. Tudi. Verjetno ne vem dovolj in zato zastavljam to vprašanje, vendar pa vseeno bi rada vedela bolj podrobno. Sicer pa mislim, tako kot ostali, da imamo nekoliko premalo podatkov in rada bi vedela, kakšni so bili izborni kriteriji. Hvala lepa. Hvala. Gospod Tikal, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej, če si ogledamo odstotke sofinanciranja z proračuna TNT, potem lahko vidimo, da to znaša 50 odstotkov. Torej, mislim, da govorimo o nekaterih študijah te študije bodo skušale opredeliti prihodnje fabe. Žal pa do danes nisem videla smernic, ki bi jih naj pripravili o opredelitvi funkcionalnih blokov zračnega prostora obiskala sem Eurocontrol in pogovarjali smo se o tem vprašanju. Dejali so nam, da bi do srede 2010 te smernice naj bile pripravljene, pa jih še nisem dobila. Torej, moram pa vprašati o tem, na podlagi katerih kriterijev bodo ti fabi opredeljeni in kako bodo razdeljena sredstva brez teh smernic, kar se donavskega faba tiče, pa se spomnim, da smo v odločitvi leta 2009 zagotovili financiranje študije za to področje. In zato smo zahtevali od komisije, da nam pove, kakšne so trenutne razmere in kakšni so bili zaključki te študije, če so že na voljo. In tukaj bom končala. Hvala lepa. Euh, Hvala, gospod Tikov. Sedaj pa gospod Meissner. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kratka bom. Slovaška je izstopila iz enega od FABO in kot je dejal kolega Kacin, tudi niso vse države vključene v to. Kaj bi lahko storili, da bi vključili tudi druge države? To je pomembno, če govorimo o evropskem zračnem prostoru, da bi vse države članice in tudi ostale države vključili. In drugo vprašanje, nekoliko pogrešam, morda je bilo že prej tako, ali imamo analizo pomankljivosti, kaj smo pogrešali pri enotnem evropskem zračnem prostoru. Če se bi si želeli, to bi bilo dobro izhodišče, če bi vedeli, kaj ni dobro delovalo in kaj bi lahko popravili. Ta pristop je še nekaj, kar manjka, morda pa lahko predstavnik komisije pove kaj več o tem. Hvala gospod Karcakov. Hvala lepa. Opazil sem, da se razprava nekoliko širi. Oklevam, vendar pa želim vseeno zastaviti dve vprašanje. Gre pa za zelo obširno vprašanje, to vprašanje Faba. Moje prvo vprašanje je sledeče. Kako izgleda sodelovanje znotraj FABOV, kako bo to delovalo, kako se bo to izvajalo? In potem tudi še naslednje vprašanje. Rad bi vedel, koliko se bodo uporabljala pravila ICAO, do kakšne mere se bo to uporabljalo v okviru FABO. Hvala. Sedaj bom na besedo gospodu Pakiju. Imam sam komentar. Razprava se je razširila. Sedaj so se poslanci lotili zelo tehnične razprave in kar me preseneča, to, to kar kažem, je zemljevid evropskega skupnega neba. No, zgodovinski in tehnični razlogi določe razdelitev neba. No, imamo postopek, ki pravi, da potrebujemo javni razpis za kandidature, to pa je del skupnega neba. No in to je morda malce kontradiktorno. Samo vtis, da postopki, ki potekajo, so še daleč od tega, da bi dejansko prišli do skupnega uh, neba. Torej, nismo še prišli do nekega vulkanskega uh, izbruha, ki bi nam to uh, omogočil. Sedaj pa dajem predstavniku komisije 13 minut, ki jih ima na voljo, da odgovori na vse vprašanja. No, Hvala, gospod predsedujoči. Hvala gospodom poslancem za vaše vprašanja ki odzivajo, ki, ki, ki, ki odražajo vaše zanimanje za to po področje, ki ga obravnavamo že več mesecev, več let, ki nas bo pripeljal do skupnega evropskega neba in Fabi so ključen del, da lahko to dejansko dosežemo. Uvodoma sem predstavil um, potek javnega razpisa, dobili ste tudi brošuro, ampak to je le omejen del tega postopka, te politike. Tu gre za program RTT, kjer želimo postopno doseči vzpostavitev fabov. Ključna točka postopka je to, da gre za pristop od spodaj na vzgor. Začeli smo 2008, sedaj je leto 2010 in države članice, ki jih ti fabi zadevajo, so predstavile zelo različne prijave. Določene prijave so zgolj presojo vplivo, druge prijave eh, so predstavile veliko bolj zahtevne projekte. In torej gre za različne naložbe s katerimi želimo spostaviti delovanje FABO-ov. Torej, danes obravnavamo štiri prijave in to ni celotna politika skupne evropskega neba in to tudi ni edini element pri spostavitvi FABO-ov. Mi bi si želeli, da bi, uh, da bi FABI e začeli delovati 2012, konec 2012, torej imamo še nekaj časa in z razpisi želimo to doseči. In s tem mislim, da lahko odgovorim na številna vprašanja. Nekateri sprašujete, zakaj neki fabi dobijo več denarja, nekateri manj, zakaj so nekateri vključeni, nekateri ne. Pač vse je odvisno od prijav, ki smo jih dobili od držav članic na osnovi delnega programa, ki smo ga pripravili začetek leta. Prijave so zelo različne. Recimo FabEC. Uh, eh, želi veliko večjo vsoto denarja kot pa drugi, druge prijave. Leta 2008 smo začeli s tem programom, sklepi so bili sprejeti 2009 in imamo recimo FAB za Srednjo Evropo, ki želi 2 milijona evrov, potem imamo BlueMed za Italijo, kjer imamo 2,8 milijonov evrov. In ravno zaradi tega so tudi ocenjevalci menili, da morda prijava še ni posem zrela. Potem imamo ATM Service Concept. Tu imamo 800 milijonov evrov. Potem imamo študijo za 2,5 milijonov evrov za področje Donave, potem imamo pa tudi program za Baltik, ki predvideva 20 milijonov evrov. In seveda moramo poštevati proračunske omejitve in postavke. Vsi projekti pa danes že potekajo. No, zdaj bi se odzval na konkretne eh, odzive poslancev. Najprej bi nekaj povedal v zvezi s tem, kar je pa še gospod Grož glede kriterijev. Kriterije smo upoštevali v delovnem programu in uh, mislim, da je bilo dobro, da jih vključimo tudi v brošuro. Tu gre za relevantnost predloga, to je bil prvi kriterij, sedaj pa bom spregovoril v angliščini, saj imam angliško besedilo pred očmi. Uh, predlogi morajo biti relevantni in upoštevati relevantnost za skupno evropsko nebo. Potrebujemo dokaze, da prijavo oziroma da projekt, ki je predn prijave, dejansko lahko izpeljemo do konca 2012, da torej lahko upoštevajo rok konec 2012. To pa seveda ne pomeni, da drugi projekti ne bodo sprejeti, vendar temu se bom še povrnil. Prav tako smo morali dobiti zagotovila, da bodo različne dejavnosti, ki jih je dejansko možno takoj začeti izvajati. Pogledali smo si tudi učinek predloga in potem smo imeli merila, kot so tradicionalni kriteriji enotnega neba, recimo odstotno izboljšanje učinkovitosti letenja in podobno. Potem pa smo imeli običajna merila TNT v zvezi s kakovostjo, ker si pogledamo bolj formalno kakovost predloga. Ali je bila uloga popolna, ali je struktura upravljanja razvidna in ali smo lahko prepričani, da bo projekt tudi finančno izvedljiv. Skratka, da je um, finančna konstrukcija zaprta. To so merila, če pa želite vam lahko to dam na voljo, čeprav je to bilo že v vabilu za ta razpis, ampak če želite, vam lahko po tem sestanku še zagotovim to v enem kosu. Drugo vprašanje, gospoda Groša, kakšna je vsebina teh predlogov? Brošuro smo pripravili na podlagi tega, kar smo imeli leta 2008. Takrat smo imeli v brošuri veliko več predlogov. Leta 2008 zato nismo imeli časa, da bi se spuščali vsak predlog, ampak eh, jemljen na znanje to, kar je povedal gospod Groš, da bi morali komentirati ne samo, zakaj smo določen projekt ohranili, da ali ne, ampak tudi vse ostalo, kar je pomembno za ta projekt. Tako da vem, da je vsebina enako pomembna. Prihranil vam bom podroben opis vsega, vam bom pa po sestanku dal notranjo evalvacijo teh predlogov, kjer najdete na par listih vsebino posameznih aktivnosti, potem sredstva oziroma proračun za vsako dejavnost in potem tudi evalvacijo zunanjih strokovnjakov in tudi skupine strani komisije. To je evalvacija, ki smo jo že večkrat eh, ponudili, ampak predlagam, da se da na voljo tudi šest poročil o soglasju. Tam najdete dejansko vse informacije. Torej, omenil sem pet predlogov. Leta 2008, če se ne motim, smo porabili 20 milijonov. Torej, 20 milijonov leta 2008. Ne, ne, se opravičujem, leta 2008 10 milijonov. Torej, 10 milijonov je bilo porabljenih leta 2008, zdaj pa imamo na voljo 20 milijonov. obstaja razmerje med dodeljenimi sredstvi in eh, sposobnostjo držav članic, da izvedejo dejavnosti do konca 2012. Ne, tu ni kakega razmerja. Namreč eh, mi dejansko smo dodeljevali sredstva na podlagi predloga oziroma uloge. Če so bila merila izpolnjena, potem so bila sredstva dana na voljo. Nismo pa dejansko razmišljali v smeri razmirja med sredstvi države članice in sredstvi EU. Seveda bomo kasneje po izvedenih projektih opravili oceno. Ali bomo dejansko, gospa Jensen, spoštovali rok 2012, bojim se, da vprašate preveč. Ko ste postavljali vprašanje, sem se posvetoval s kolegi. Smirnice Eurocontrol bodo na voljo nekje v sredini leta 2010. Slika se vse čas spreminja, situacija je zelo spremenljiva. Ampak obenem lahko povem tudi to, da zaenkrat ni nobenih indikacij, da bi kateremu koli fabu ne uspelo. Toliko vem zaenkrat. In zaenkrat bi povedal toliko, če pa bi bilo še več vprašanj, potem bo komisija, sem prepričan, z veseljem pisno odgovorila na bolj konkretna vprašanja. Uh, Kot veste, smo se dogovorili tudi za koordinatorja FAB ob smernicah, ob financiranju. In ob zavezi tega koordinatorja bo implementacija vsekakor enostavnejša v prihodnjih dveh letih in pol. Zakaj se konkretno uporablja denar. Tu bodo informacije na voljo kasneje, zakaj se je Slovaška izključila, Slovaška ostaja v tem procesu, zakaj se je na koncu odločila, da ne bo ustrajala pri svojem sodelovanju v omejenem obsegu te odločitve, ne vem moram preveriti, ampak Slovaška vse kakor ostaja vključena v okvir FAB. Kar zadeva vojaški vidik, če se strinjate, ne bi odgovoril, ker enostavno nimam odgovora. Kakšno logo igla, igra industrija? Delamo skupaj s ponudniki storitev, to pomeni, da industrija je vključena. Projekt v okviru financiranja TNT pa se financira tako na strani EU, kot tudi ponudnikov držav članic. Kasneje v operativnem delu pa bo seveda industrija igrala ključno vlogo. Zakaj ne Blumet? Ta je bil ustanovljen leta 2008, projekt eh, v veliki meri še teče. Gospa Ajala je spraševala, zakaj nekateri fabi niso dali vloge za financiranje, zlasti portugalsko-španski. Iskren odgovor je ne vem, razlog je verjetno ta, da so morda bili mnenja, da ne potrebujejo tega financiranja in so bili mnenja, da lahko dosežejo napredek tudi brez tega, ali pa morda niso bili pripravljeni, ko se je iztekal rok za ta razpis bi pa vsekakor morali to preveriti pri pristojnih organih tistih držav, ki pač niso zaprosile za financiranje. Ampak, če si pogledate financiranje leta 2008 in danes, vidimo, da je pokritje sredstvi zelo široko. Glede projekta 1 nič 1 in odstotka financiranja, odstotek financiranja je vedno rezultat upravičenih stroškov in tega, ali financiramo dela ali študije. Verjetno, če je stopnja 49 odstotna, potem verjetno so bile financiranje bolj študije kot sama dela. Mi smo zmanjšali obseg projekta in verjetno smo v začetnem predlogu 42 odstotkov imeli vključenih več del, kot se je to potem zgodilo na koncu. Potem. V zvezi z dinamiko integracije fabov in tudi glede tega belega področja na Balkanu, to odraža dejstvo, da Srbija, Črnagora, nekdanja Jugoslovanska republika, Makedonija, Kosovo, te države enostavno niso upravičene za TNT, poleg tega te štiri države ne sodelujejo v Fabu. To se bo morda zgodilo v prihodnje, zaenkrat še ne. Bosna in Hrvaška sta del Faba, nista pa upravičena za financiranje TNT. Podobno velja za druge tretje države, ki so lahko del tega, ampak financiranje TNT bo na voljo samo za 27 držav članic, ki so partnerce v teh eh, funkcionalnih blokih. Ne bom komentiral, če dovolite, zakaj Turčija in Maroko še nista vključeni. Funkcionalno gledano se strinjam, smiselno bi bilo, če bi ti dve državi bili vključeni v proces FAB, ampak enotno evropsko nebo je del razprav v okviru pogajanj s Turčijo za vstop, tudi z Marokom, ampak kolikor vem, pač še enostavno ti dve državi nista prišli tako daleč v tem procesu. Mislim, da sem pravzaprav povedal večino razen morda tega, katere so ključne slabosti, kar je spraševala gospa Majsnerjeva. Če si pogledamo proces enotnega neba, ki temelji na tej analizi, kolikor vem, ne obstaja neka umestna evalvacija, kjer bi ugotovili, katere so glavne slabosti v tem procesu, tako da verjetno, kot ste verjetno sumili, vas bo moral napotiti na analize iz preteklosti in ustrezne dokumente. Gospod predsedujoči, spraševali ste, kako se implementirajo fabi, javna uprava, industrija in mi smo tisti, ki sodelujemo. Tukaj je program TNT, pa tudi koordinator FAB in potem je seveda tukaj tudi splošna politika in interakcija med državami članicam in EU. Vem, da nisem odgovoril na vse podrobnosti, ampak upam, da sem lahko glede glavnih vprašanj dal vsaj nekatere, nekatere okvirne odgovore.